Yes, here. We can. Ah, good, great. Uh, good morning, everyone. As usual, the first uh, thing. Dobro jutro. Spoštovani, kot ponavadi, bomo najprej potrdili dnevni red. Ta je bil pregledan, preden smo ga posredovali v ponedeljek. Če temu nihče ne nasprotuje, bomo dnevni red potrdili. Brez spremenba. Najprej moram povedati nekaj o trenutnih medinstitucionalnih pogajanjih. Najprej glede ETS-a. Peti neformalni dialog o prenovi scheme za trgovanja z emisijami. Preučili smo tri spremedljivke po sestanku na koreperju 6. oktobra. Osredotočili smo se na tiste določbe, na osnovi katerih naj bi okrepili sistem ETS, gre torej za zaščito proti izpustom oglika in pogovorili smo se tudi o skladih. Komisija je predstavila tudi svežen za možnostmi za kompromisno besedilo, vendar kljub trudom obeh so zakonodajalcev v teh pogajanjih, da bi prišli do sporazuma, nismo mogli vključiti standarda za kazalnike emisijske uspešnosti. Na to pa ETS letalstvo. Včeraj smo imeli drugi in zadnji trialog glede emisij v letalskem prometu. Dogovorili smo se glede več pomembnih vprašanj, naprimer glede trenutne izjeme za lete izven Evropskega gospodarskega prostora, do 31. decembra 2033 naj bi podaljšali ta dogovor. Prav tako smo natančno določili podrobnosti za pregled. Prav tako naj bi zagotovili 50 odstotno odkupno možnost z možnostjo povečanja. Dogovorili smo se tudi glede zadnjega predloga sveta, glede določbe, da IKO deluje popolnoma transparentno in posreduje informacije vsem deležnikom glede napredka in odločitev. O delegiranih aktih za določbe MRV naj bi se pogovorili v drugi fazi dialoga, zaradi tega, ker je treba to najprej obravnavati v pregledu ETS. To je bil torej moj povzetek glede teh medinstitucionalnih pogajanj. Pa še nekaj sporočil, v bistvu eno. Po odločitve, ki je bila sprejeta na plenarnem zasedanju glede napotitve doseja FAO na odbor ENVI za medinstitucionalne pogajanja in skladno z pravilom 51F bomo oblikovali delovno skupino, jaz bom predsedujoča, gospod Kerbranti bo so predsedujoče, potem pa bodo pri tem sodelovali tudi drugi poročevalci v senci. Dokument za sestanek ste prejeli v elektronski obliki in zagotovljeno je tolmačenje v 25 jezikov. Na to pa druga točka na dnevnem redu. Ugovor izvedenemu aktu glede obnovitve dovoljene za uporabo glifosatov. imamo določene ugovore, ne bom predstavila ozadja, zaradi tega, ker nimamo dovolj časa. Tako da predlagam, da dobijo besedo kar so poročevalci, začenši s Pavlom Pocom, SD. Izvolite. Hvala, gospa predsednica. Danes bom govoril češko, tako da prosim, da si nadenete slušalke. Najprej se mi dovolite, mi dovolite, da se zahvalim kolegom gospe Konečni, gospodu Eichhautu, gospodu Pedičinju in pa Frederik Ries. Skupaj smo oblikovali te ugovore, ki jih je ravno kar omenila gospa predsednica. Gre za ugovor zopr izvedbeno uredbo komisije, pri čemer se opiramo na uredbo komisije. 1107 iz leta 2009. Gre za dajanje na trg, konkretno glifosata. Vsem se zahvaljujem za sprovanje. Evropska komisija je predlagala, da bi obnovili dovoljenje za uporabo glifosata za naslednjih deset let. Ta predlog je bil uložen 20. junija, ampak zaenkrat mislim, da ta predlog ni dobil kvalificirane večine v podporo. To nas ne more presenetiti. Evropska komisija je skušala podaljšati to dovoljenje prej že devet let. In presenetljivo je, seveda, da sta tako EFSA in EHA za obnovito dovoljenje, saj je jasno, da ignorirata realnost. Na osnovi omejenega mandata so povedali, da glifosat naj ne bi imel rakotvornih učinkov. Vendar pa situacija v Združenih državah, kjer poteka sodni postopek oziroma kolektivna tožba oseb, ki trpijo zaradi non-hočkinovega limfoma, smo dobili razkrite nekatere dokumente, ki so bili prej v lasti Monsanta. In ta dokumentacija postavlja pod vprašaj nekatere opravljene študije Monsanta, torej študije, ki jih je sam naročil Monsanto. In te študije so dejansko uporabili kot osnovo za študije EFSE in EKE. Popolnoma jasno je torej, da potrebujemo jasne, zanesljive podatke. Prav tako obstajajo določeni sumi ponarejanja, plagerizma, komisija pa mora upoštevati tudi teh 1,3 milijona evropskih državljanov, ki si želijo prepoved uporabe glifosate. Dovolite mi, da se navežem še na nekatere študije, znanstvene študije iz leta 2016. Takrat so ugotovili naprimer povečano tveganje kožnega melanoma zaradi izpostavljenosti pesticidom, herbicidom, fungicidom. še posebej pa je zaskrbljujoče sočasno izpostavljanjem sončni svetlobi, zaradi česar pride do tega. Prav tako je bila izvedena leta 2016 študija glede izpostavljenosti glifosatu in tvegani LHC-ja in hočkinovega limfoma ter leukemije. Prav tako je postalo jasno, da nekateri komercialni proizvodi kot dekamba, ki vsebujejo glifosat, spreminjajo občutljivost telest na antibiotike in določene bakterije. In ker se glifosat uporablja v manjših dozah, skoraj da povsod, lahko povzroča protimikrobno odpornost, vendar pa tega Evropska komisija sploh ni omenjala. potem pa ametilfosfilna kislina in ametilfosfilna kislina, ta jasno vodi v škodo za eritrocite v človeškem telesu. Evropska komisija se je odločila spregledati vse te dejavnike. Uredba 1107 iz leta 2009 jasno navaja, da je treba ukrepe v tej uredbi osnovati na preventivi in preprečevanju kakršnih koli negativnih učinkov, posledic za zdravje ljudi in živali. In Evropski parlament mislim, da bo moral kontinuirano ugovarjati tem predlogom, če Evropska komisija ne bo upoštevala njegovega stališča. Že leta 2016 smo zahtevali takošno prepoved uporabe glifosata v bližini javnih površin zahtevamo prepoved uporabe glifosata povsod, kjer je mogoče uporabljati načela načrtnega integriranega okoljskega planiranja. Prav tako predvidevamo postopno prekinitev uporabe glifosata v naslednjih treh letih. Oblikovali smo tudi alternativen možen kompromis, predvideti moramo tudi prehodno obdobje za kmete in obe nam je treba izvesti neodvisno, povdarjam, neodvisno študijo glede učinkov glifosata. Te študije do zdaj še nismo dobili, ker sta EFSA in EKA uporabili pri svojem delu ravno te študije, ki so jih financirali Monsanto in drugi komercialni akteri. Seveda potrebujemo te agencije zato, da lahko izpolnimo pristojnosti znotraj našega mandata, ampak oni morajo na ustrezen način izpeljati svoje delo. Ne pričakujem, da bodo vsi podprli te ugovore. Vem, da nekatere države članice ne le podpirajo glifosat za naslednjih deset let, ampak pravzaprav zahtevajo odpravo kakršnihkoli omejitev uporabe glifosata v herbicidnih proizvodih. Združeno kraljestvo, kolikor vem, si želi glifosat uporabljati tako rekoč preventivno že pred žetvijo. In to je tisto, kar je najslabše pri uporabi glifosata. Evropski parlament je že obsodil to prošnjo, celo Evropska komisija ima pomisleke glede tega, zato tega trenutno ni v predlogu. Glede na to, kako se obnašajo nekatere države članice, Mislim, da moramo to še kako povdariti. Te ugovore bi morali potrditi. Seveda ne pričakujem, da bo Evropska komisija obravnavala naše ugovore kot zavezujoče, ampak prosim, da GD Sante upošteva informacije. kmetijskih organizacij in združenj. Evropska komisija ima svoje razloge za odobritev glifosatov v naslednjih desetih letih. Vendar pa se nam to ne zdi več smiselno, zdi se, da tukaj ne gre več za regulativo strani Evropske komisije, ampak gre za vpliv, neposredni vpliv in lobiranje proizvajalcev. Najlepša hvala. Vzeli ste si sedem minut, skoraj osem. imamo določene časovne omejitve, ki se jih moramo držati. To točko smo uvrstili dodatno na današnji dnevni red, čaka nam še glasovanje. Prosim, da ne ponavljate teh argumentov. Skušajte povedati kaj novega, prosim, da ste čim bolj kratki, čaka nas še cel seznam govornikov, prosim, da se omejite pri vaših intervencijah. S to obljubo v mislih, gospa Konečna. Najlepša hvala, gospa predsednica spoštovane kolegice in kolegi. V zadnjih letih smo bili priča nesprejemljivi obravnavi glifosatov na Evropski komisiji. Če bi rekla, da mi to studi, to niti ne bi bilo več. Res pred šestimi meseci se mi je to gnusilo, zdaj pa sem enostavno utrujena, izčrpana od tega. Civilna družba, akademiki in Evropski parlament kar naprej opozarjajo na škodljive učinke glifosatov. Komisija pa to še naprej ignorira, ne upošteva teh dejstev in skuša odobriti uporabo glifosata za vsako ceno, pri tem pa ne upoštevajo dokazov. Priča smo bili številnim škandalom v povezavi z Monsantom, tukaj šlo tudi za učinke njihovih znanstvenih študij. Pogovorili smo se tudi o nekaterih razkritih korespondencah tega podjetja. Ta korespondenca jasno kaže na to, da so naročili te študije, potem pa jih predstavljali kot neodvisne študije. Več kot 17 let to podjetje že ve, da je ta izdelek potencijalno škodljiv, pa v povezavi s tem ni ničesar storilo. Kljub vsem tem dejstvom pa Evropska komisija še vedno ustraja pri odobritvi glifosata za uporabo v naslednjih desetih letih. Evropska komisija se želi izogniti kakršnemu koli demokratičnemu nadzoru. Izvedbeni akt nam je bil predložen zelo pozno, tako da nismo imeli dovolj časa, da bi ustrezno pripravili naš ugovor. Evropska komisija ta postopek zlorablja zato, da bi se lahko izognila demokratičnemu nadzoru. Ravno zato so ta predlog posredovali tako pozno. Želeli bi si preprečiti kakršnekoli ugovore, vendar pa v tem odboru ustrajno protestiramo proti temu. Predlog Evropske komisije temelji na lažnih znanstvenih ugotovitvah in podatkih, ki so prilagojeni interesom industrijskih akterjev. In zato mora zdaj Evropski parlament zauzeti trdno držo. Evropska komisija kar naprej ignorira civilne pobude, ampak mora prisluhniti glasovom več kot enega milijona evropskih državljanov, ki so podpisali državljansko pobudo, v kateri so zahtevali prepoved uporabe glifosatov. Pred nekaj meseci smo Evropsko komisijo pozvali, da si pobliže ogleda dokumente Monsanta. Evropska komisija ni storila ničesar in ta predlog komisije kaže na to, da enostavno ignorirajo resnico in to je treba dokazati, treba je tudi povedati, da smo isti kot komisija. Gospod Eckhout. Najlepša hvala želel bi le dodati k tem argumentom, ki smo jih že predstavili, tako kot se nas prosili, gospa predsednica. Uh, Zelo pomembno je to, da obstaja zelo živa razprava v znanstveni skupnosti glede rakotvornosti. Pa še nekaj je bistvenega pomena. Moramo se zavedati tega, da glifosati res ubijajo, uničujejo, uničujejo okolje. To je to, kar je najbolj bistveno. Glifosat ima patent kot antibiotik. To je zelo pomembno. To je znano, to je zapisano v delu EFSE, EKE in EKE e je oblikovala celo sklepe, da je glifosat toksičen za vodno floro in fauno. In to je že stara ugotovitev. Zdaj se razprava vrti le okoli tega, ali je zadeva rakotvorna ali ne. Kot vemo, je veliko pomislekov glede tega in že zaradi tega bi se lahko oprli na previdnostno načelo. Ampak, če si na to gledamo še skrbljive učinke za okolje, za sesalce, za vodno življenje, In tudi tukaj, tukaj sta se celo EFSA in neka enotni. O tem bi se morali pogovarjati tukaj. Tistim, ki pa pravijo, da nimajo kmetje nobenih alternativ, pa jim lahko pokažemo poročilo, ki je bilo objavljeno ravno včeraj in vsebuje vse rešitve glede alternativ. Je pa res, da bo sektor potreboval nekaj časa, da se temu prilagodi. In zato smo v tej resoluciji jasno povedali, da želimo predvideti nekakšno prehodno obdobje, da formalno gledano tega ni mogoče več uporabljati potem leto, ampak da lahko predvidimo odpravo v času treh let, zato da tisti kmeti, ki to uporabljajo komercialno gledano, imajo čas za to, da to počasi umaknejo. Tako, da bodo videli, da obstajajo alternative in da imajo na voljo dovolj časa za to, da se pripravijo na prehod. Vse, kar je v tej resoluciji, je bolj smiselno kot to, kar zdaj predlaga Evropska komisija v smislu obnoviti dovoljene za naslednjih deset let. Na to pa še zadnja pripomba glede samega postopka komisije. Tukaj se moramo vprašati, zakaj ni Evropski parlament takoj prejel predloga komisije in nikar mi ne pravite, da si lahko ogledamo to na spletni strani. Vemo, da je bil dokument, dokument poslan na svet, zato da bi se o tem pogovorili, ni pa bil poslan obenem na parlament. In to je res nekaj, kar bi morala Evropska komisija pojasniti. Ravno zaradi tega imamo zdaj težave zaradi tako hudih časovnih omejitev, še posebej pa vi, gospod predsedujoča. Hvala, gospod Eckhout, gospod Pedičini v imenu FDD. Grazie Presidente, mi allineo a quello che ha detto. Najlepša hvala, gospa predsednica. Moji komentarji bodo podobni temu, kar je povedal gospod Eckhout. Ne glede na to, ali se zagotovi obnovitev dovoljene uporabe glifosata ali ne, vedno bomo nasprotovali temu. Seveda se zavedam, da potrebujemo nekakšno tranzicijsko obdobje, ki bo zagotovilo prehod, mora biti pa to kratko prehodno obdobje. Nikakor pa ne moremo imeti kakršnekoli drugačne situacije, tudi iz vseh razlogov, ki so jih navedli drugi kolegi in kolegice. Celotna problematika je osvetlila šibkost evropskih institucij, ko gre za obravnavanje velikih multinacionalk. Prav tako je pod vprašaj postavljeno vprašanje načela sorazmernosti sploh v mednarodnem kontekstu. Tudi naši nadzorni sistemi so uprašljivi, zagotoviti moramo več transparentnosti, zagotoviti moramo ustrezno uporabo neodvisnih znanstvenih podatkov in tudi vsi ti organi, ki upravljajo študije, morajo biti neodvisni. Prihajam iz sektorja žitaric in glifozat se seveda uporablja tudi pri žetvi po drugih delih sveta je mogoče uporab, pridelovati pšenico na osnovi drugih alternativ. Na jugu Evrope, kjer številni proizvajajo pšenico za proizvodno testenin, ne morejo biti več konkurenčni tistim podjetjem, ki uporabljajo takšne nepravične prakse. Ljudje še vedno zaužijajo prav toliko testenin kot prej, ampak zdaj moramo začeti uvažati to pšenico iz Kanade. To je nespremljivo, tukaj moramo upoštevati tudi ekonomsko realnost, to se mora končati. Najlepša hvala, gospa Ris. Najlepša hvala, gospa predsednica. Ne bom ponavljala tega, kar so povedali moji kolegi. Sama sem bila sopodpisnica, moram pa se predružiti pri teh argumentih. ponovno smo dobili resolucijo našega odbora in pa Evropskega parlamenta. Tako malo časa smo imeli za to. Pred osmimi dnevi smo imeli sestanek odbora Agri, tri ure smo poslušali tudi argumentacije agencije, takrat nismo ničesar novega zvedeli, tri ure smo poslušali, kako so si nasprotovali EPSA, EKA. Torej, tri ure smo bili tam, pa tri ure pozneje nismo nič več o tem vedeli. Če so moje informacije prave, bo 25. strokovni odbor o tem glasoval, torej za ali proti. In konec leta bo to sopadalo tudi z glasovanjem Evropskega parlamenta glede te resolucije. Mi smo predlagali razumno alternativo. Tukaj ne gre za to, da si natakamo vode v naše vino, gre ravno za nekakšno postopno odpravo uporabe teh glifosatov. Ta predlog Evropske komisije, da se obnovi to dovoljenje, to je pa popolnoma neizvedljivo, tega ne moremo dovoliti tukaj. Kaj naj storimo zdaj? Zdaj nas tretirajo kot nekakšne radikalce. Moramo tukaj uporabiti načelo previdnosti, kar je zapisano tudi v temeljnih členih naše pogodbe. Tri leta več naj bi bila predvidena za to, da bi industrijski kmetijski sektor imel čas, da se prilagodi tem alternativam. Te alternative so zdaj predrage, ampak so pripravljene, mogoče jih je uporabljati. To bo omogočilo kmetijskemu sektorju, da nadaljuje naprej. Kmetje potem nas seveda sprašujejo, kaj pa pričakujete od nas? Da bomo šli eh, na polje in kaj bomo pobirali tam? No, vsekakor ne, predlagali smo alternativo, ampak Evropska komisija to onemogoča. Torej, Francija in Italija sta na strokovnem odboru že obljubili glasovanje proti temu, upam, da bodo tudi druge države članice glasovali proti in v sedmi točki naše resolucije je zapisano, da je bistvenega pomena, da Agencija Evropske unije EFSA in ECA dobite osredna, dobite osredna sredstva za to, da naročita neodvisne, dejansko neodvisne znanstvene študije. To je bistvenega pomena. Hvala. Kot poročevalka v Senci, gospa Delej. Najlepša hvala. Veliko stvari je zelo zanimivih pri tem ugovoru. To je zelo blizu temu, kar smo izglasovali pred letom in pol. To je vprašanje, ki je zelo pomembno zame tudi pri tem ugovoru seveda želimo oblikovati nekakšno izrazito sporočilo znotraj držav članic, to smo že storili pred 18 meseci, kljub vsem temu pa imamo le dve možnosti, obnovitev dovoljenja ali pa umik dovoljenja. Odprava v treh letih mislim, da ni smiselna, ali bomo to dovoljenje umaknili ali pa ga bomo podaljšali. Tukaj mislim, da bi bilo treba izpiliti nekakšno skupno stališče, tudi na strani naše skupine in pa odbora. Prav gotovo se zavid, zavedate, da glifosati niso cilj sam po sebi. Vsi te izdelki, ki jih uporabljamo tudi v gospodinstvu, pri prehrani in tako dalje, niso neškodljivi. In potrebujemo določena sredstva, zato da bomo lahko izpolnili ambicije in izvedli študije, ki bodo popolnoma neodvisne od industrijskih akterjev. To morajo izvajati naše agencije. In tukaj je treba ugotoviti vse, kaj so učinki in kaj so ugotovljeni stroški. Gospa Gerling v imenu IKR. E Najlepša hvala. Ne bom porabila preveč časa, ampak nekaj časa pa vendarle potrebujemo za to, da razmislimo o tem, kar počnemo. Ponovno se v odboru pogovarjamo o vprašanju, o katerem bi morali razsojati na osnovi znanstvenih ugotovitev. Zdaj pa je to že postala nekakšna emocionalna razprava. Imamo odgovornost do javnosti, moramo delovati ustrezno in sorazmerno. In kar naprej člani tega odbora ponavljajo argumente, ki niso podprti vedno bolj me skrbi zanikanje tega odbora samih znanstvenih dejstev pri obravnavi tega vprašanja. Predlog resolucije obsoja Evropsko komisijo, da je prekoračila svoje pristojnosti. Nihče pa ne govori o tem, da je dejansko prišlo do tega, da bi obstajali kakšni dokazi prekoračitve mandata. Na to pa še načelo sorazmernosti to oziroma pazljivosti to ne pomeni, da ne storite ničesar, to pomeni, da je treba razmišljati o ukrepih in storiti sorazmerno ustrezno stvar. In to je ravno to, kar počnemo. Mislim, da ni nepravično, ne razumno trditi, da Evropska komisija ni pregledala vseh študij in podatkov. Meni se je zdelo med obravnavo prejšnji teden popolnoma jasno, da se je to zgodilo. In tukaj je to dober primer tega, kako dva, ki sedita v isti dvorani, prijeta do čisto različnih sklepov na osnovi tega, kar slišite. V tem primeru pa vendarle mislim, da je popolnoma nerazumno in nepravično trditi, da Eka in Evsa nista ustrezno preučili dokazov. Kar se mene tiče, sta upoštevali te dokaze in sta navedli tudi ustrezne razloge za to, da priporočata obnovo uporabe glifosatov za naslednjih deset let. V predlogu rezolucije omenjate četrti člen, ki naj ne bi bil skladen z direktivo o trajnostni uporabi. Splošna načela integrirane uporabe pesticide, pesticidov se omenjajo v tej resoluciji, ampak zdi se, da ti, ki podpirate ta ugovor, niste pravzaprav prebrali teh splošnih načel upravljanja s pesticidi. Sicer ne bi navajali takih argumentov imamo res izjemno obstoječo resolucijo Evropskega parlamenta glede podaljšanja za sedem let. Člani Evropskega parlamenta pa zdaj govorite o triletnem podaljšanju, tem, da bi to odpravili. Nič se ni spremenilo v tem času. Mislim, da je nekako smešno, da Evropski parlament kar naprej zahteva, da se odločitve spreminjajo, njegove lastne odločitve. Jasno bi se odzivala na to, prav tako ne bi se na to odzivala Evropska komisija, ker pravite, da ignorirajo želje evropskega državljanstva. Milijon celih tri evropskih državljanov, to je ni celih dva odstotka evropskih državljanov in to naj bi imelo določeno težo. Ne, mislim, da to ni res se opravičujem, jaz sem prva, ki govorim proti tej resoluciji. Pol ure je bilo posvečeno temu ugovoru, torej za ta ugovor, jaz sem pa prva, ki govori proti temu. Gospa Gerling, kljub temu prosim, da se omejite pri času govora. Manj kot tri minute govorim v resnici. Gospod Poc pa me moti. Skušam se omejiti, ampak moram še nekaj stvari povedati. V tej resoluciji podpiram poziv k izvajanju neodvisnih znanstvenih študij, če bo to sklejeno za dobro laboratorijsko prakso in mednarodno dogovorenimi standardi in protokoli. Prav tako se strinjam, da moramo zagotoviti ustrezno preizkušanje in spremljanje varnih preostankov. To je že del prakse, moramo pa okrepiti učinkovitost izvajanja tega. zamisel, ki jo zagovarjate podporniki. V govoru ne vem, če so najbolj smiselni. Deseti člen, kot ga predlaga Evropska komisija, glede. Mislim da, mislim, da je to, kar predlaga Evropska komisija znotraj tega, kar je predvideno v skupni kmetijski politiki v tej resoluciji pa ni vidno, da bi dobro razumeli, kakšna so načela trajnostne uporabe v kmetijstvu. Veliko časa smo zato porabili v odboru, žal mi je, če to toliko traja, vendar pa vi ste vložili to resolucijo, zato ste dolžni poslušati kogarkoli, ki temu nasprotuje. Če ne, povzamem nekatere vidike te resolucije, lahko podprem, vendar pa še vedno prav gotovo izrazito podpiram obnovitev dovoljenja za uporabo glifosato in upam, da boste države članice sprejeli to odločitev. Hvala. Sedaj pa drugi govorci, gospod Lize, bo prvi. Hvala, predsedujoča. Skušal bom tukaj malce povezati zadeve. Anželik Dele je že na to opozorila. Um, mi kot TLS e danes te resolucije ne bomo odprli. To pa zato, ker smo mnenja, da mora biti Evropski parlament v svojem delovanju dosleden. Lani smo z veliko večino sprejeli resolucijo in takrat je bilo govora o sedmih letih. In če se je kaj spremenilo v preteklem letu in pol, potem je to stališče Ehe, ki je tak, ga takrat še nismo imeli in ki je tveganje zaradi glifosata ocenila kot nizko. Vidimo pa tudi politično stvarnost in tudi, če 1,3 milijonov državljanov ne predstavlja večino državljanov, pa verjamemo v razpravo in verjamemo, da potrebujemo dolgoročno rešitev. Ampak tri leta, da bi sprejeli tri leta z jasnim phasing outom potem ustreza to temu, kar je parlament sam sklenil, sklenil. In zato bi morali sedaj biti dovolj močni, da um, tukaj ustrajamo pri svojem stališču, kajti v nasprotju z svetom ministrov in komisijo imamo svoje stališče, torej ne deset let in ker je že minilo leto in pol, ne več sedem let, torej bi se lahko dogovorili za pet let in Pavlu pot, so dan tukaj prav, smo za veliko bolj stroge zahteve. Torej, škropljenje tik pred žetvijo to ne gre. Zdi se mi absurdno, da zamoriš kulturno rastlino zato, da lahko bolje žanješ. To ni povezano z dobro kmetijsko prakso in to je treba takoj prepovedati. In zato bi me veselilo, če bi na tej podlagi, ki smo jo stvarili pred letom in pol, spet zagotovili široko soglasje in prosim, da komisija potem res to upošteva. Komisija mora potem predložiti predlog, ki upošteva pomislek Evropskega parlamenta in ne sme ustrajati pri svojih desetih letih eh, z relativno malo omejitvami. Potem bomo lahko napredovali. Hvala. Hvala lepa, gospa Šaldemoze. Najlepša hvala. Bom zelo kratka. Mest er, fordi det er altså utrolig vigtigt, at kommissionen snart begynder at lytte til de bekymringer, vores resolution er et udtryk for. Vi gør det... Translation. No English translation. I, no English translation? Okay. okay. Podpiram to resolucijo iz več razlogov. Predvsem zato, ker mislim, da je skrajni čas, da komisija prisluhne temu, kar poskušamo z resolucijo povedati in kaj nas v tej zvezi skrbi kot je rekel gospod Lize, bili smo uh, dokaj fair, govorili smo o postopnem opuščanju eh, uporabe glifozate in komisija v svojem predlogu ni upoštevala ničesar od tega, kar smo rekli in zelo nas skrbi, da eh, se glifozat uporablja tik pred pobiranjem letine in upajmo, da bo prišlo na koncu do drugačnega rezultata in da bo komisija prisluhnila. Gospa Majsner, hvala predsedujoča. Dve točke bi spostavila. Prvič je pomembno, je, da ravnamo na podlagi znanosti, kot je rekla tudi Julie Gerling. Seveda študije, ki, jih plačali, ki jih je plačal Monsanto, so sumljive, to je jasno, ampak veliko pa je študij, ki jih je izvedla eh, EFSO in pa tudi v Nemčiji je bila izvedena študija, ki jo je zelena ministrica dala eh, v naročilo. Torej, to so študije, ki so relevantne. Eh, kar se tiče rakotvornosti, tu smo slišali, da pri pravilni uporabi ni nevarnosti, vendar pa se mi zdi pomembno to, kar je povedal um, Bas Eichhut, da kopičenje, kar je pomembno za um, prebivalce v obmorju, ni dobro in tu je treba najti uh, alternativo. Uh, vendar pa ne smemo nekaj pozabiti. Ne gre samo za kmetijstvo, lahko se prepiramo, katero kmetijstvo je boljše, ampak o tem sploh ne želim razpravljati. Ampak gre pa tudi za parke in pa za železnico. Tega nihče ne pove. Um, tudi železnice uporabljajo uh, glifosate za skrb za tere. In, uh, francoski ponudnik SNCF je že začel uh, uporabljati drugo alternativo, ki pa je še dosti bolj strupena pri napačni uporabi. V, iz območja Hanover, odkudar prihajam, je naš zeleni kmetijski minister prepovedal uporabo na regionalnih terih. To je potem um, privedlo do tega, da so se proge zarasle in s tem je bila ogrožena varnost. Uh, tudi zaradi električnih udarov. Uh, No, evropske železnice, s katerimi imam kot političarka eh, veliko opravka, sem vprašala, zakaj oni tega ne povedajo in so rekli, da imajo problem s tem, ampak, imajo, eh, ampak da je negativna kampanja proti glifosatu tako močna, da oni kot okolju prijazno transportno sredstvo se v to že ne želijo mešati. Ampak v moji regiji pa so se obrnili name. Torej, to je treba vedeti. Ne gre samo za kmetijstvo, gre tudi naprimer za železnice, ki potrebujejo čas, da lahko porabijo druga sredstva. Hvala. Hvala lepa, da ste eh, to omenili, gospa Grosted. Poskušala bom biti zelo hitra. Veliko stvari je že bilo povedanih. Težko si človek oblikuje mnenje, ko sliši vsa različna mnenja in po taki obravnavi človek gre iz dvorane še bolj zmeden, kot je bil prej. Seveda eh, smo slišali, eh, kakšna so tveganja možna tveganja, ampak ne glede na to, a so to nevladne organizacije, angliške, eh, francoske, švicarske eh, agencije, vsakič vidimo različne in razhajajoče se zaključke. Če vzamemo sedaj korak nazaj, vsi zahtevamo neodvisne študije, ampak ali to sploh obstaja neodvisne študije, neodvisne raziskave, kajti na eni in drugi strani imamo lahko pomisleke. Jaz nisem proti temu govoru, ampak kot eh, gospod Lize želim eh, tudi jaz, da eh, je ta ogovor utemeljen na pogojih, o katerih smo se dogovorili pomladi leta 2016. Pa Hazenkamp. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Danes ima Evropski parlament ponovno možnost, da prisluhne pozivo 1,3 milijona zaskrbljenih državljanov, ki želijo prepovedati glifozat. Komisija pa želi napraviti ravno obratno in obdržati ta strup na trgu. Komisija ne posluša ne državljanov, ne parlamenta. Komisija je prisluhnila Monsantu, proizvajalcu tega strupa. Predvsej kolego je reklo, da se nič ni spremenilo v zadnjem letu in pol, da bi se morali držati stare resolucije. Ampak to ni res, gospa predsedujoče. Prejšnji teden smo imeli prejeli javno obravnavo v tej hiši o dokumentih Monsanta. Stvari so se spremenile. Sedaj vemo, da Monsanto ne bo pomišljal uh, uporabiti katerikoli uh, ukrep, da bi ta strup ostal na trgu in bojo uporabljali lahko tudi goljofive študije. Res sem presenečena, kako komisija lahko prisluhne Monsanto. Glifosat je nevaren za naravo, za ljudi, eh, za okolje in mislim, da bi moral izginiti. Kar se mene tiče, bi moral zginiti že danes, ampak tri leta pa dovolj časa, da se prilagodijo državljani in tudi kmetje.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 E, to je zelo pomembno e, zdravstveno vprašanje. Potem so to e, tudi vprašanja povezave med evropskimi institucijami in pa lobiji. Kaj ti to pomeni, da v bistvu govorimo o evropski demokraciji? In trenutek je, eh, nastopil za Evropski parlament, da se neha tresti pred eh, industrijskimi lobiji. Kajti jutri bomo vsi odgovorni za to, kar lahko postane najhujši ali eden najhujših zdravstvenih škandalov v Evropi. Najlepša hvala, sedaj bom pa dala besedo komisiji. Direktorici Julika. Najlepša hvala, gospa predsedojoča najlepša hvala za to, ker ste mi dali priložnost, da povem, kakšno je naše stališče do tega ogovora in da se odzovem na nekaj zelo ostrih komentarjev, ki smo jih slišali danes do povdne. E, tako, da bomo vsi vedeli, o čem govorim. Julija 2017. leta je država, član, je država članica komisija preložila e, e, predlog izvedbenega akta, Eh, za implementacijo eh, sprejete zakonodaje. Da se eh, obnovi oziroma podaljša uporaba glifosata za deset let. In 5. oktobra smo razpravljali o tem. Naj povem, ta predlog ni bil poslan niti svetu, niti parlamentu, kajti držimo se Eh, postopka, ki je določen, sedaj je bil naložen v registr za komitologijo in tako je ta predlog na razpolago institucijam. In to je seveda Eh, tema, ki je pritegnila veliko javnega interesa. Imamo tudi specifično spletno stran, eh, kjer nalagamo tudi predloge od zunaj. Vse skupaj torej poteka zelo transparentno. Predlog za podaljšanje dovoljenja za glifosat temelji na zelo jasnih zaključkih EFSE. In Te zaključke so dosegli po obsežnih znanstvenih ocenah te substance na ravni EU in upoštevajoč zelo stroge kriterije za izdajanje dovoljen. Ti kriteriji so določeni v EU zakonodaji o pesticidih. Komisija je upoštevala tudi oceno Evropske agencije za kemikalije o klasifikaciji glifosata, zato da bi se lahko odzvali na pomisleke v zvezi z možno rakotvornostjo. To se je zgodilo že leta 2016 takrat je Evropski parlament tudi glasoval o resoluciji za podaljšanje dovoljenja za sedem let. Od eh, slej pa imamo že to dodatno potrdilo teke, ki pravi, da ta substanca ne sme biti uvrščena med rakotvorne snovi. Ta postopek je v skladu z zahtevami v zvezi z zagotavljanjem podatkom, Eh, pridobivanjem dogodkov za strani prosilca tudi in da je to v skladu tudi za znanstveno eh, oceno eh, v skladu z postopki. Slišali smo komentarje. Nekateri pravite, da komisija ni prisluhnila vašim pomislekom. Predlog za podaljšanje dovoljenja upošteva druge komisije Eh, legitimne faktorje, vključno z vašo resolucijo iz leta 2016, kjer zahtevate podaljšanje za sedem let in pa prisluhnili smo tudi eh, pobudi eh, evropskih državljanov, ki bo predložena konec oktobra tega leta. In zato komisija predlaga podaljšanje deset let na mesto standardnega obdobja petnajstih let. To, tako smo se odločili zato, da upoštevamo vse prenavedene elemente. V odgovor na vaše komentarje naj podarim, da so bile ocenjene vse razpoložljive informacije in na tej podlagi lahko rečemo, da ni nobenega razloga za to, da bi se glifozat uvrstil med rakotvorne snovi. To je v skladu z zaključkom EKE in EFSE. In to mnenje podpirajo tudi strokovnjaki iz držav članic. Želim dodati še nekaj. Razprave o znanstvenih dejstih in o znanstvenih objavah v tako kratkem času ne morejo nadomestiti tako temeljitega znanstvenega postopka. Nekaj je že bilo omenjeno in to želim povedati. Eh, poudariti. Mnenje dveh eh, evropskih agencij, ki so pod vašim nadzorom, se eh, glifosata naj ne bi uvrčalo med kancerogene snovi. In s tem se strinjajo tudi mnogi drugi organi, recimo kanadski, avstralski, njovozelandski, japonski znanstveni organi. In tudi Svetovna zdravstvena organizacija in njeni organi eh, organi, ki se s temi vprašanji ukvarjajo. Eh, recimo skupni sestanek eh, SZO o pesticidih je prišel do istih zaključkov. Iak pa ima sedaj še drugačno mnenje in to je v bistvu predvsej osamljena organizacija za, na zaključek vprašanje, ali glifosat povzroča raka pri ljudeh, mislim, da bi eh, morali eh, veri, verjeti odgovorom, ki jih imamo. Nevladne organizacije in drugi poskušajo diskreditirati znanstveno oceno glifozata v EU. Oceno, ki ste jo naredili EFSA in EKA. Komisija resno jemlje te komentarje oziroma te obtožbe, ki smo jih slišali danes tudi tukaj in stalno zahtevamo od obeh agencij, da preučita in da se ozovete na te obtožbe. In želim v tem pogledu povdariti, da prevzemamo uh, svojo, z vso resnostjo svojo odgovornost na tem področju. Uh, Videli smo tudi eh, izjave obeh eh, agencij, tudi Nemškega instituta za oceno tveganja, eh, Eh, tu poskušajo eh, pojas, eh, pojasniti način delovanja. Se pravi, vse te kritike smo resno opuštevali in zaključki obeh neodvisnih EU agencij ostajajo taki, kot so. Naj zaključim, komisija meni, da je predlog ki ga bomo dali država članicam, predlog, ki temelji na znanstvenih dejstvih. Ta dejstva so natančno preučile agencije in strokovnjaki EU in nobenega razloga ni, da se postavlja pod vprašaj te zaključke o glifozatu. Proces je določen za zakonodajo, mi smo spoštovali to, kar zahteva zakonodaja, Ukrepali smo znotraj svojih izvedbenih pooblastil pri pripravi tega predloga. Tu so še druga vprašanja, ki jih je treba omeniti. Vprašanja transparentnosti. Trenutni sistem, ki so ga sprejeli so zakonodajalci, omogoča visoko raven transparentnosti. Kar zadeva transparentnost? prišlo je seveda do sprejem, to smo videli tudi pri agenciji za zdravila in komisija bo o tem vidiku še razmišljala v času evalvacije splošne zakonodaje o živilih in evalvaciji uredbe RIFIT. Pripravite se za zaključek, gospa. Zelo vsega hitro bom končala. Eno konkretno vprašanje je bilo postavljeno. Ali komisija teh deset let predlaga zato, ker jih grozijo podjetja? Ne. To obdobje predlagamo iz razlogov, ki sem jih prej predstavila. Zato, ker imamo znanstvena dejstva, ki to podpirajo in ker opuštevamo tudi pomisleke te eh, hiše, se pravi Evropskega parlamenta in pa evropskih državljanov. Ne bom povedala, kakšno je moje stališče do zelo ostrih izjav, ki so v bistvu napadale oziroma ki napadajo naš regulativni sistem, eh, pozicijo eh, agencij med drugim. Mislim, da ni nobenega razloga, da o tem govorimo, kajti eh, ti agenciji eh, sledita konceptom, ki so bili sprejeti v zakonodaji in postopkom, ki jih določa zakonodaja. Torej, nobenega vprašanja ni, ali komisija presega svoje izvedbene pristojnosti in osnutek predloga za to rezolucijo lahko eh, škodi evropskemu zakonodajnemu sistemu, ki je dosedaj bil koristen na mnogih drugih področjih, predsimo neonikonoidi, eh, kjer so ta načela bila zelo koristna. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Najlepša hvala za ta odgovor. Now we have... Uh, To consider three drafts motions for resolution on uh, objection. Sedaj pa imamo še tri osnutke za rezolucije in sicer ogovore zaradi gensko spremenjenih organizmov, zaradi tega, ker nam zmanjkuje časa, bom. Gospa predsedojoča, postopkovno vprašanje, se opravičujem ampak v določeni uri smo predvideli glasovanje. Potem imamo tudi vsi svoje obveznosti, kar pomeni, da moramo spoštovati naš program in glasovati takrat, ko je predvideno. No, problem je v tem, ker je predvideno glasovanje za, o teh ogovorih. In če se vsi strinjate, da bomo glasovali brez razprave, Eh, to z veseljem sprejmem. Ampak potem vas moram vprašati naslednje. O tej temi smo veliko krat govorili. Sprašujem vas, kdo je za to, da glasujemo o ugovoru o GSO brez predhodne razprave? Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Krasno. Potem smo se dogovorili in lahko začnemo glasovati. Najlepša hvala za eh, ta predlog, gospa Grostet, in hvala kolegi za vašo podporo. Okay, so everyone has its uh, voting cards and uh, is prepared. Vsi imate svoje kartice in ste pripravljeni za glasovanje. Prvo glasovanje je ugovor proti glifosatom. Elektronsko glasujemo. And the vote is... Konec glasovanja. And it is adopted. Sprijeto. We vote on uh, the objection for the... An objection um, for the authorization. Sedaj pogovor v zvezi z gensko spremenjeno sojo. 305423, kdo je za? elektronsko. Dobro, glasujemo. And the vote is closed. Konec glasovanja. Sprijeto. Sedaj pa glasujemo. No, prosim, če se malo pomirite. Sedaj pa bomo glasovali pa bomo glasovali v zvezi z ugovorom z eh, oljno okrščico. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Še en ugovor in sicer vsega v zvezi z izdelki iz gensko spremenjene koruze. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa gremo naprej. Glasovali bomo o poročilu o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu. Predlog spremembe ena, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog dva za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe tri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 10 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 11 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Elektronsko bomo glasovali. V končnem glasovanju glasujemo. Mrs. Millen wants the floor. Hold up the rapporteur after the... The vote is closed and it is rejected. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gospa Melin, se opravičujem. Gospa predsedojoča, želim se zahvaliti vsem, ki so glasovali za eh, ta dosje. Že drugič naš odbor eh, nima eh, svojega mnenja o tako pomembni temi. Mislim, da bi lahko prišlo do zdravstvene katastrofe zaradi tega in mislim, da bi lahko eh, Eh, drugim kancerogenim snovem posvetili isto pozornost, kot jo posvečamo glifozatu, kajti za glifozat se trenutno samo sumi, da je rakotvoren. Hvala lepa. Vote. Hvala. Sedaj pa bomo glasovali o mnenju o perspektivah in izzivih za čebelarski sektor. Gospod Arnano ima besedo. Prezidente. Hvala, gospa predsedujoča. Želela bi dati uradno zahtevo za amadmaja 28, 30, 54, 92, kar zadeva moje poročilo o čebelarstvu. So for this request to be accepted, you need potrebujete podporo ene četrtine članov za ta predlog, torej kdo podpira zahtevo gospe Dornanon. No, lahko tudi uh, elektronsko to naredimo. Kdo podpira zahtevo gospe Dornano? The vote is uh, closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Pravzaprav je sprejeto, ker ste imeli 18 glasov, potrebovali ste jih pa 13. Gledala sem pa večino. Prvi predlog spremembe je številka 1, kdo je za. Proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3, za proti, vzdržani, zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9 za, pro, proti, ali da niste dvigni roke, še enkrat, predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno bomo preverili. Nič niste nakazali. Konec glasovanja. Sprijeto. To je bila pa res zmeda. Res sem videla veliko ljudi, ki so bili proti. Predlog spremet 10 za proti, vzdržani, sprejeto, 11 za, proti, vzdržani. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. Še enkrat, prosim, niste dvignili roke. Torej, 26 za, hvala, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, to bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. To je sprejeto to pomeni, da so nekateri nepredmetni, sedaj pa prednost rembe 28. To je zahteva za poimensko glasovanje, ki je bila sprejeta, torej glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 37 za proti. 37 za proti. Zdržani sprejeto. 38 za proti. Zdržani sprejeto. 39 za proti. Zdržani sprejeto. 40. 40 za proti proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo še enkrat. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, bomo preverili, glasujemo.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 Hvala. Konec glasovanja. Sprejeto. 52. Za. Proti. Stržani. Sprejeto. 53. Za. Proti. Stržani. Preverimo. Glasujemo. Glasujemo konec glasovanja. Sprijeto. 54 poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 59 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 60 za, proti vzdržani, sprejeto. 61 za, proti vzdržani, sprejeto. 62 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 63 za, proti vzdržani, sprejeto. 64 za, proti vzdržani vzdržani preverjamo 64. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. 69 za, proti, vzdržani, sprejeto. S bomo preverili 69. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. 71 za, proti, vzdržani, sprejeto. 72 za, proti, vzdržani, sprejeto. 73 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, sprejeto. 76 za, se upravičujem. 76 je brez predmetem. Torej 75 za, proti, vzdržani, preverimo, preverjamo 75. Konec glasovanja. Sprejeto. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 za, proti, vzdržani, sprejeto. 79 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno, 80 za, proti, vzdržani, sprijeto, 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 82 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 83 za, proti, vzdržani, sprijeto, 91, prihajamo na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 95 za, proti, vzdržani, sprejeto. 98 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 99 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ELS-a sploh nisem videla. Kar je pomembno, torej še enkrat, 99 za, hvala lepa, proti, vzdržani, vzdržani. Preverimo. Še vedno ne moram se odločiti. Glasujemo. E, konec glasovanja. Sprejeto. 100 za proti vzdržani. Sprejeto. 101 za proti vzdržani. Sprejeto. 102 za proti vzdržani. Sprejeto. 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 105 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Potrjeno, oziroma sprijeto. Torej gremo na 109 za, proti, vzdržani, sprejeto. 110 za, proti, vzdržani, sprejeto. 111 za, proti, vzdržani, sprejeto. Končno glasovanje elektronsko, glasujemo. 111 za, proti, vzdržani, sprejeto. konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali. Oh, zaključili smo glasovanje, to, je, to so dobre novice. Hvala za sodelovanje. Okay. I would invite those interested in. Uh, torej, tisti, ki želite sodelovati pri naslednji temi, se prosim osedite in začnimo z razpravo. Naslednja točka na dnevnem redu je izmenjava mnen z komisijo v zvezi z dogodki na področju IKA in Korsije. Ante pa um. we uh, have uh, invited from the Commission. Yes. Torej, povabili smo komisijo, da se odeleži tega, te razprave. Z nami je gospod Petr Vis, ki je svetovalec generalnega direktorja DG Move. Da za deset minut je beseda vaša. Hvala lepa. Hvala za priložnost za pogovor za člani odbora za um, to temo. Torej, gre za Carbon Offsetting and Reduction Scheme za mednarodno letalstvo in sicer pod uh, kratico Korsija. Na kratko bi vam rad povedal rezultate konference um, IK pretekli teden to bom še na koncu povedal. Korsija bo uvedena na podlagi kaovih standardov in priporočil s kratico SARP. Korsija se razvija in ne bo zaključena do leta 2018. Z uveljavitvijo standardov SARP in eh, pa podpornimi informacijami pa bo začela veljati šele leta 2019. Države pa lahko prostovoljno sodeluje v korsi do junija 2020 in potem tudi kasneje, dokler ne bo prišlo do obvezne faze, ki se začne leta 2027. Do konca septembra je 72 držav, ki predstavljajo 87,7 odstotkov mednarodnih eh, letalskih dejavnosti, napovedalo, da bodo sodelovali pri Korsiji. To je pravzaprav bolje, kot če bi se dogovorili za postopno obvezno izvajanje, kot smo ga prvotno predvideli parlament, oziroma podpora parlamenta za podaljšanje za ust, tako imenovane zaustavitve ure, zato da bi izključili, um, da bi podaljšali izključitev letov treh, tretjih držav iz ET, sistema ETS, še za eno obdobje bi, bilo zelo bi bila zelo dobrodošla. Tako se bomo tudi lažje pogovarjali o korsi znotraj IKEA. Evropa si je zelo pri, um, prizadevala za ohranitev okoljske integritete korsije. Korsija je najboljša priložnost za mehanizem, ki temeli na globalnem trgu, za dopolnitev drugih ukrepov, ki jih izvaja mednarodni letalski sektor. Uh, se pravi, gre za civilno letalstvo, eh, za pri, na področju zmanjševanja emisij. Pomembno je, da tudi nacionalno letalstvo prispeva k ciljem zmanjšanja um, ogrevanja za 1,5 oziroma 2 stopinji, ki so bile določene v Parizu. Mednarodni sektor civilnega letalstva ve, kaj se od njega pričakuje. Na srečanju 11. do 15. septembra 2017 je upravni odbor IKA, IKA eh, oziroma skupina eh, odbora za letalstvo in varstvo okolja v IKAU se je dogovorila za osnutek svežnja Korsije, ki ga bo priporočila IKAV, svetu IKAV v sprejem. Ta svežen sebuje osnutek standardov SARP, podporne informacije in dokumentacijo ter pa um, okoljsko-tehnični priročnik. Torej ta odbor, skratico KAEP, je eh, svetovalni organ svetu IKA. Po mnenju evropskih držav svežen kors je predstavlja zadovoljiv svežen. Posebno pozornost pa so evropski pogajalci namenili integriteti uh, kriterijev enote za emisije in pa trajnostnim kriterijem za trajnostne alternativna gorila, goriva. Tu gre za tri stebre, okoljski, socialni in gospodarski. Preden bo svet IKA eh, podal dodatna mnenja, se bo še posvetoval tudi z svetovalno skupino Korsijo in pa mm, odbor za letalstvo IKEA. Svet IKEA bo naslednji zasedel 30. oktobra do 17. novembra in pričakuje se, da se bo takrat odločil o svežnu Korsija in ga bo potem poslal državam, eh, da, lahko, da se lahko nanj odzovejo. Končni sprejem je predviden junija 2018, tako da bodo eh, posamezni standardi SARP in pa podporne informacije začele veljati v začetku leta 2019. V letu 2018 pa bodo morali, morale letalske družbe zagotoviti načrte, kjer bodo natančno navedle, kako nameravajo nadzorovati svojo porabo goriva. E, in to bodo morale potrditi tudi nacionalne in dodobriti nacionalne oblasti. Roki so predvsej tesni in tako si bodo morali tako države in tudi letalske družbe zelo prizadevati, da jih bodo poštevali. Enako velja tudi za države va, za razvoj, ki potrebujejo tudi ustrezne izkušnje, znanje in pa kapacitete. Omeniti moram tudi prizadevanja tistih držav, ki se niso prostovoljno javile uh, za prvo fazo tega programa. Vse še ni zaključeno in tehnični strokovnjaki se bodo v Braziliji srečali prihodnji teden in upoštevali še določene vidike, tehnične vidike, ki še niso bili vključeni v svež korsje, ki pa bodo potrebni za praktično izvedbo. Takšno delo se bo osredotočali tudi na delovanje registrov. Mm, poenostavljeno urodje za nadzor in poročanje za male emitente in pa tudi nadaljne delo na področju trajnostnih goriv za letalstvo. Tu bo šlo predvsem za izvajanje, ne za samo obliko samega instrumenta. Treba je omeniti tudi, da naj bi se Korsija v času razvijala tudi v luči rednih pregledov in novih informacij. Prvi pregledi bodo potekali leta 2022. In še končno v Mexico City je prejšnji teden potekala eh, druga konferenca ICAO o alternativnih gorivih za letalstvo in na tej konferenci so sprejeli tudi naslednje izjave. Mm, konferenca priznava, da je trajnost alternativnih goriv za letalstvo bistvenega pomena za eh, prizadevanja mednarodnega let, eh, civilnega letalstva za zmanjšanje emisij CO2. Eh, to se zagot, lahko zagotovi z uporabo trajnostnih kriterijev za trajnostne goriva za letalstvo in trenutno ICAO o tem to preučuje vsekakor je to potrebno in trajnostna goriva za letalstvo lahko bistveno prispevajo k zmanjšanju emisij v mednarodnem letalstvu. Eh, in cilj tudi komisije je, da so takšna goriva eh, v osrčju prizadevan tudi posameznih akterjev v civilnem letalstvu. Hvala lepa. I give the floor. Madame Gerling. Hvala, gospa Gerling. Hvala lepa. Hvala za te najnovejše informacije. Le nekaj vprašanj. Mislim, da se vsi zavedamo pomena korsije in standardov SARPS, ampak to je seveda samo pa sebi umevno, zato ne bom predveč govorila o tem, bi pa nekaj vprašanj vprašala. Eh, odgovor morda že poznamo, ampak eh, ker trenutno poteka trilog, morda nimamo najnovejših informacij. Vprašanje v zvezi s priporočil eh, svetu. Ali so ta priporočila torej, odbora KEP um, ali so ta priporočila javna. Uh, če niso, nas skrbi transparentnost ravno v okviru uh, tega, kar dela Kajp. In razpravljali smo o tem, da naj bi ta priporočila bila na spletu in zanima me, ali so že na spletu in morda nam lahko tudi podate mnenje. Podarili ste, da kot predstavniki Evropske unije v odboru KAEP zagotavljate, da se ohranja okoljska integriteta? Morda nam lahko podate mnenje o tem. Ne vem točno, kako naj to izrazim. Torej, kako daleč v smeri okoljske integritete gredo ta priporočila. Dobila bi pač rada nek občutek o uravno uravnoteženosti in od tega, kako daleč smo že prišli in koliko dela je še treba opraviti. Še eno specifično vprašanje, morda nisem razumela na podlagi tega, kar ste povedali. 2019 in 2020 se bo začelo to obdobje. Rekli ste, da bo to problem za vse letalske linije tudi za tiste, ki niso se prijavile za pilotno fazo. Torej, pravite, da letalske družbe, ki se niso vključile v pilotno fazo, pa so članice uh, eh, IKA, so dolžne upoštevati te zahteve ali ne. Hvala, gospod Lize. Eh, hvala lepa. Hvala gospodu Visu za te informacije ker se je ravno včeraj po noči to zgodilo, bi se zahvalil gospe Vanning Görling za to, da smo dosegli ta dogovor. Nisem stotstotno zadovoljen, ampak mislim, da je bilo eh, pametno tukaj skleniti kompromis. In do leta 2023 bojo v sistemu ETS vključeni samo leti znotraj Evrope, potem pa bomo spet v situaciji, v kateri smo sedaj, da če ne bo prišlo do spremembe zakonodaje, da bo veljavljalo celotno področje uporabe in zaradi izraza dobre volje proti IKEJU želimo to zagotoviti, hkrati pa tudi izvajati pritisk in reči, če bo sporazum popolnoma votov in ne bo pomagal okolju, potem lahko ta sporazum razširimo tudi na lete, eh, izven, ki prihajajo v EU izven Evropske unije. Zato prosim eh, Komisijo za informacijo in tudi za jasno smer v zvezi z pogajanji. Zelo nas zanima kakovost offsetov. V Evropi smo odpravili offsete z našimi zahtevami za ETS in zato moramo zelo jasno Eh, biti zelo previdni, da ne bomo sedaj imeli iste težave, ki smo jih imeli prej s slabimi offset. In tu je prišlo do dogodka, ob katerem sem se zamislil. Resni predstavniki letalskih družb v Evropi pravijo, da seveda ne bomo eh, sadili dreves, ker je to zelo eh, sporno na podnebni konferenci pa je generalna sekretarka IKEA prikazala video, eh, kjer je tema sajenje dreves ravno najboljši primer za offset IKEA. In zato me zanima, kakšno je vaše stališče, komisija, in ali je realistično, da bomo res dosegli te, bolj, oziroma lahko izključili te bolj sporne offsete. In tu je ta dilema, vsi želimo leteti, ampak če se bo tako nadaljevalo, bo eh, letalski promet prej ali slej glavni problem za podnebno zaščito in zato potrebujemo. Mm, rešitve in pri podnebni spremembi se mi zdelo zelo prepričljive, da imajo predstavniki IKA dolgoročno predstavo o tem, kako se lahko leti neutralno za podnebje. Tu govorimo o fotovoltaiki, določeni tehniki, kjer lahko vsaj na tleh delamo z obnoljivimi veri. Ampak sem sodijo pa tudi trajno, trajnost na biogoriva. Uh, In v ponedeljek bomo pri poročilu obasa Ajkoda glasovali o tem in zelo pomembno je, da za letalski promet zagotovimo oziroma rezerviramo nekaj trajnostnih goriv. Ne moremo vsega skuriti na cesti, kjer imamo tudi elektromobilnost in druge možnosti. Eh, letalstvo potrebuje biogoriva, če želi biti trajnostno um, ehm, okoljoprijazen. In Predlog, s katerim se je dogovoril Gbas Ajkot z poročevalci v Senci, je dober. Sprašujem pa, ali je komisija pripravljena ta predlog tudi prevzeti, kajti predlog komisije po mnenju industrije ne bo dal dovolj eh, spodbud za trajnost, na, da bo zagotovila trajnost na biogoriva. Hvala lepa. Hvala, gospa Meisner. Hvala predsedujoča, hvala komisiji za to poročilo. Mislim, da je zelo pomembno. Eh, zelo sem prepričana o tem, da glede na dosedajne dogodke res lahko IKO postane zelo uspešen za korsijo in to je zelo pomembno za to, da bomo dosegli cilje, podnebne cilje iz konference in Pariza in tudi druge cilje. Zato je pomembno, da sodeluje. deluje uh, cel svet, torej, da je kar 70 držav, več kot 70 držav za skoraj 90 odstotkov emisij tukaj sodelovalo, je velik uspeh. Ampak m, mm, veliko so sredi razvoja, ne samo uh, kar se tiče alternativnih goriv, ampak tudi lahkih materijalov. Veliko je govor o tem, ali ne bi mogli biti letala eh, lažja, da bi že um, tako potrebovala manj goriva. Torej, tu je veliko možnosti izboljšav. Zato imam konkretno vprašanje za komisijo in sicer rekli ste, šlo je za alternativna goriva. Eh, Ali so bila omenjena kakšna konkretna, kakšno je tudi bila vloga e-mobilnosti na letališčih? Potem bi bilo seveda zelo pomembno, da elektrika prihaja iz alternativnih verov. Ali imajo alge kakšno posebno vlogo, kaj ti sektor pravi, da bi alge lahko bile odločilne za prihodnost letalstva, to pa še ni dovolj zrelo. Ali pa so bili kakšni konkretni pristopi? Hvala lepa. Thank you very much, madam. Hvala. Gospa Dali. Hvala, gospa predsednica. Najprej se lepo zahvaljujem Petru za najnovejše informacije, tudi glede dogovora Stop the Clock. Sestanek je potekal včeraj. Res je, da institucije pošilja pozitivne signale IKO, vendar pa moramo poskrbeti tudi za to, da se bodo vsi sektori zavezali k izboljšavam. To sem vedno povdarjala pri tem odboru, kadar smo govorili o pariškem dogovoru. Vedno pravimo, da pariški dogovor zahteva aktivne ukrepe vseh sektorjev in vse strani morajo zmanjšati tudi emisije toplogrednih plinov. In tudi letalski sektor ne more biti izjema pri tem. To je jasno povedal ne le Evropski parlament, ampak tudi sam ICAO. Zdaj je nastopil trenutek, da IKAO dejansko dokaže, da je proaktivni deležnik, ki lahko izvaja učinkovite okoljske ukrepe, ki jih bo lahko izvajala industrije, obenem pa bodo ti ukrepi tudi prispevali k pozitivni spremembi. Imam pa vprašanje za komisijo. Dobro je, da poslušamo o pobudah in ukrepih, ki si jih želi izvajati IKAO, ampak kako lahko poskrbimo za to, zajamčimo, da da bo to, kar bo počel IKAO, dejansko razvijal letalski sektor na trajnostni razvoj, tako da se bo s tem zmanjšal oglični odtis in da bomo s tem prispevali tudi k globalnemu boju proti podnebnim spremembam. Karkoli že v tem smislu, kakršenkoli ukrep mora biti kredibilen, mora biti realističen, mora prispevati k dejanskim spremembam. Želel bi si torej nekaj komentarjev Evropske komisije glede tega. Pa še eno vprašanje, glede katerega bi si želela pripombe Evropske komisije. Kakšna je usmeritev IKA glede biogoriv. IKAO se je zastavil cilj 2 odstotkov biogoriv za letalski sektor do leta 2025 in zato bi bilo zanimivo razumeti ali pa slišati, kakšno je stališče Evropske komisije glede te zaveze. Najlepša hvala, s tem je zaključen seznam govorcev pri tej točki. Ali ima še kdo kakšen komentar? Če ne, potem ponovno predajam besedo komisiji, ki lahko poda svoje sklepne ugotovitve. Najlepša hvala, vsem se lepo zahvaljujem za ta vprašanja in pripombe. Potrudil se bom po najboljših močeh, da bom na nje odgovoril. Najprej odgovor na vprašanje Julie Gerling glede tega, ali so dokumenti, ki jih je Kajp priporočil svetu, javno dostopni odgovor je ne. Kajp, kot se gospa Gerling in drugi člani tega odbora, ki so bili v Montrealu, v zadnjih nekaj letih. Vedo. In tudi, kaj pa oblikuje strokovni nasvet za svet, ti dokumenti pa niso javno dostopni. Na odboru KEB sodelujejo predstavniki držav, pa tudi predstavniki nevladnih organizacij in sektorjev gre torej za raznoliko mešanico udeležencev. Kdaj bo ta material, ta dokumentacija na voljo? Ponavadi se to zgodi takrat, ko sprejmemo varnostne standarde in priporočene prakse. Mislim, da naj bi bilo to junija 2030 in to bo prav gotovo prepozno za to, da bi se države članice pripravile uh, na MRV-je, torej na spremljanje, poročanje in preverjanje. IKO mislim, da zdaj razmišlja o izjemi za to pravilo, tako da bo lahko zagotovilo te informacije veliko prej. Ne morem pa zaenkrat še predvideti, kdaj bodo ti dokumenti objavljeni v širšem obsegu. Glede okoljske integritete Korsije smo slišali nekaj vprašanj glede gospe Gerling, gospe Dali, gospe Meissner. Nekaj bi želel povedati o izravnavi emisij oglika. Ta predvideva to, da do zmanjšanja emisij ne bo prišlo v letalskem sektorju kot takem, ampak bo prišlo do zmanjšanja emisij oglika na terenu, na tleh, v drugih sektorjih, če to le možno. Pomembno je, da so merila za izravnavo emisij oglika robustna, ustrezna in take merila, ki bodo sprejeta, imamo na voljo. Ta merila seveda odražajo različne okoljske vidike in so utemeljena na konkretni metodologiji izračuna količine emisij, ki nastanejo zaradi različnih projektov. Znotraj protokola iz Kyoto smo ugotovili, da je ta metodologija v samem osrčju izračuna količine enot emisij, do katerih prija zaradi posameznega projekta. Tukaj pa ne gre za kumulativni učinek seštevanja projektov. Merila za enote emisij vključujejo naprimer sledljivost, katerekoli enote so proizvedene, morajo biti sledljive, zagotoviti je treba, da ni mogoče posameznih enot prešteti dvakrat. Dvojno preštevanje je eno izmed temeljnih načel pri uporabi teh meril. Temu se je treba izogibati. Ne vemo točno, kaj vse so vidiki teh meril, ampak to je nekaj, kar je v samem osrčju sistema izravnave emisij oglika. Potem pa še vprašanje gospe Majsner, kako so alternativna goriva relevantna. Znotraj Korsije menijo, da če letalski prevoznik uporablja mešanico trajnostnega letalskega goriva v praksi, potem naj bi prišlo do zmanjšanja emisij njihovega poslovanja. In obstajajo določeni načini izračuna, kako naj bi se te emisije zmanjšale. To je že nekakšna pobuda za to, da bi letalski prevozniki uporabljali več tovrstnega goriva. Vendar pa mora biti to gorivo trajnostno, pri čemer je treba uporabljati trajnostna merila. To je pa še en vidik okoljske integritete, glede katere je spraševala Julie Gerling. Kako smo prepričani, da je to dejansko zagotovljeno? Merila integritete vključujejo naprimer doseganje minimalnih stopen zmanjševanja toplogoretnih emisij na osnovi uporabe alternativnih trajnostnih goriv. Prav tako merila, kot bi pričakovali, vključujejo socialne, okoljske vidike, vidike upravljanja z vodami in tako dalje. Tukaj se ne osredotočamo torej le na toplogredne pline. Naj odgovorim še na eno vprašanje, Petra. Lizejo, katere vrste projektov so bile odobrene? Ni namen, da bi imeli pozitivne in negativne sezname glede upravičenih projektov. Bolje bistveno to, da posamezen projekt izpolni navedene kriterije. In le tisti projekti, ki bodo dosegali ta merila, bodo lahko ustvarjali na nek način kredite, ki jih bodo mogoče uporabljati znotraj kursije. Gotovo bodo pri oceni projektnih programov sodelovali neodvisni strokovnjaki, enako bo veljalo tudi za alternativna trajnostna goriva v letalskem prometu. Seveda tukaj ne gre za podvajanje dejavnosti v povezavi z pogajanji red 2 o čemer se prav tako pogovarjate trenutno na Evropskem parlamentu, gre za trajnostna alternativna goriva, ki se uporabljajo v mednarodnem letalskem prometu. To je letalstvo, ki ni v okviru nacionalnih zavez držav podpisnic pariškega sporazuma. In če nimamo nobenih meril, prav tako ne moramo imeti nobenih jamstev, da bodo uporabljena goriva trajnostna. Na to pa še zadnja pripomba, naj se odzovemo to, kar je povedala gospa Dali. Ali smo lahko prepričani glede tega, da bo IKAO zmanjšal emisije? IKAO ve, da se sooča z velikimi izzivi zaradi pričakovane rasti emisij v letalskem prometu v naslednjih letih, ampak ima nekakšen svežen ukrepov, s katerimi naj bi upočasnili rast sektorja in eventualno tudi zmanjšali količino emisij. Ta svežen ali pa košarica ukrepov je sestavljena iz treh stebrov. Izboljšanje učinkovitosti v smislu navigacije, izvajanje dejavnosti, potem drugi stebr, uporaba trajnostnih alternativnih goriv, potem pa še tretji stebr, standardi za CO2 v smislu dejanskih letalskih tehnologij, ki se uporabljajo za to, da se zmanjša količina emisij vsakega letala. Znotraj teh stebrov naj bi torej zmanjševali dolgoročno količino emisij. In Korsija je pravzaprav priznala, da ne namerava zmanjševati emisij kot tak, ampak da gre tukaj za izravnavo. S tem bodo zapr, zapolnili vrzel, medtem ko čakajo na bolj energetsko učinkovita letala ali pa tudi bolj dostopna in učinkovita alternativna trajnostna goriva pa še zadnje pripombe, IKO pravzaprav ni sprejel nobenih numeričnih ciljev pri uporabi trajnostnih goril. O tej točki so se pogovarjali v Mehiki prejšnji teden in takrat so se odločili, da bi morali zagotoviti večjo uporabo teh goril in vsa ta goriva bi morala biti trajnostna. Vendar pa ni prišlo do nobenega dogovora glede kvantitativnih ciljev, niti kratkoročno gledano, do leta 2025. Upam, da sem na ta način odgovoril na vsa vprašanja članov tega odbora. Najlepša hvala. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu. To je točka 15. Poročilo na lastno pobudo. Reforma sistema Evropske unije glede lastnih sredstev. Ivo Belat, izvolite. Thanks, uh, much, uh, Najlepša hvala predsedujoči. Upam, da je večina kolegic in kolegov lahko prebrala osnutek poročila. Zakaj nas zapuščate, gospod Tekot? To bo zelo zanimivo. Zaradi pomankanja časa, ki smo ga imeli. smo pripravili krajši dopis. Se upravičujem, to je zelo pomembna točka, če želite kolegi razpravljati, potem to lahko storite izven sejne dvorane. Najlepša hvala. Očitno me kolegi ne slišijo. Če nameravate kramljati, lahko to storite izven dvorane. Gospod Beret, najlepša hvala za to v neformalnem dopisu je nekaj več podrobnosti glede tega, kar smo pripravili v osnutku poročila na lasno pobudo. Včeraj smo te dokumente razposlali vsem članom tega odbora, to bi torej morali imeti v svojih nabiralnikih. Vsi vemo, da bomo potrebovali kar precejšna dodatna sredstva, investicije, če si bomo želeli izvajati prioritete Evropske unije. Tukaj gre predvsem za meni nadzor, upravljanje z migracijami, boj proti terorizmu, obrambi, obrambnem sodelovanju. Za naš odbor pa je še posebej pomembno, da okrepimo bolj trajnostno nizko oglično gospodarstvo, ob enem pa dosežemo tudi cilje Evropske unije glede energetike. To so naše glavne prioritete. če si želimo, da bi bilo to izvedljivo in realistično, da bi dejansko lahko izvajali te reforme, potem potrebujemo bolj učinkovite evropske proračune, kakšno reformo. Takšna operacija, če temu lahko tako rečem, mora temeljiti na solidnih argumentih, na trdni podlagi. In v osnutku mnenja, predlagamo, da se moramo navezati na opremljive projekte, projekte, ki jih bodo prepoznali tudi evropski državljani in ki bodo bo imeli jasno dodano evropsko vrednost. To je glavno usmeritev, glavno vodilno načelo, na katero se zanašamo, torej evropska dodana vrednost na nacionalni ravni. To je treba doseči. Ni nam treba začeti graditi iz ničle. Na voljo imamo veliko materijala. Naj omenim, naprimer, dokument za razmislek Evropske komisije, ki bi objavljen ravno pred počitnicami. In Evropski parlament zdaj razmišlja o tem dokumentu, o razmisleku na osnovi poročila gospoda Obrehta in pa gospe Toma. To je treba potrditi, zaenkrat je to osnutek. Potem pa imamo še poročilo o Monti, to je obsežno poročilo s številnimi predlogi, ki smo ga seveda prav tako uporabili kot podlago za to mnenje poročilo Monti, torej zadeva poročilo sogovorne skupine na visoki ravni glede lastnih sredstev. Potem pa obnovljivi energetski viri in trajnostna energija. Veliko evropskih projektov bi lahko s tem povezali. Čezmejno sodelovanje, energetska infrastruktura, skladiščenje energije, povezljivost energije, obnovljiva energetska infrastruktura, razvoj nizkooglične mobilnosti in tako dalje. Vse te projekte kolegi v tem odboru dobro poznate, gre za, in to ponavljam, evropsko dodano vrednost. Če mi dovolite, gospod predsedovči, se bom lotil nekaterih predlogov v tem stališču. Potencijalna nova lastna sredstva v okoljski in podnebni politiki, na to smo se najprej osredotočili, najprej ETS, se pravi sistem trgovanja z emisijami. To je v samem osrčju reforme, sistem trgovanja z emisijami. Sam sem poročeval so senci za to poročilo. Skladno z trenutnim pristopom naj bi del prihodka od nadomestil za izravnave namenili skupnim projektom za dodano evropsko vrednost. Celotni dohodek na osnovi ETS je bil pred dvima letoma 3,6 milijard evrov, to je skoraj 4 milijarde evrov, veliko denarja. In znotraj prenovljenega pravnega okvira za fazo 4 od leta 2020 naprej pričakujemo, da se bodo ti dohodki za države članice še povečali. In to nam seveda daje določene priložnosti Evropski uniji konkretno, da namenimo dodatna sredstva ki gre zdaj nacionalnim finančnim ministrstvom za nekatere evropske projekte z jasno opredeljeno dodano evropsko vrednostjo. Vse ločene države članice seveda ne bi mogle tega doseči posamično. To je torej prvi potencialni vir dodatnega dohodka v smislu lastnih sredstev EU. Drugo področje je področje transporta, prometa, tudi to je znotraj pristojnosti našega odbora. Pri tem se, gospod predsedujoči, sklicujem predvsem na predlog Evropske komisije. Tega smo dobili prav tako maja, ravno pred poletnimi počitnicami. Torej predlog, da bi harmonizirali obstoječe ali pa načrtovane sisteme cestnine na, na osnovi časa potovanja, dolžine potovanja in pa emisij. torej dohodke iz teh nacionalno določenih sistemov cestninjanja, bi bili lahko deloma namenjeni skupnim evropskim projektom, čeprav ne moram garantirati, da se bo to zgodilo. Naj predstavim dva primera. Kopenske plovne poti, tam sem bil poročevalec za tehnična merila. To je bil recimo en tak uspešen projekt, enako velja tudi za visoko hitrostne železnice. No, tukaj bi se lahko sklicevali tudi na večjo varnost na cestah. Pa še en potencialni novi vir sredstev. In v tem mnenju je teh sredstev še več ali pa virov, vendar se bom tukaj omejil zaradi časovnih omejitev. Določanje cen oglika tukaj ne gre za isti sistem, kot je sistem ETS, to je ločen sistem, ampak tukaj bi lahko dodali k temu tudi sistem določen cen oglikovih emisij. Gre torej konkretno za potrošniško blago, ki se prodajajo na trgu. Evropska komisija je pred nekaj leti predlagala razvoj podobnega sistema. Ta predlog je spodletel, zato smo predlagali alternativni sistem, ki naj bi temeljil na nečem, kar ni novo, ni to nekaj, kar smo si izmislili, ampak to je nekaj, kar se je zdelo smiselno, razumljivo in kar smo preslikali iz tistega poročila tudi v naše mnenje. Taka sredstva bi lahko oblikovali na osnovi istega načela kot je trenutni sistem DDV, le da bi tukaj šlo za nekašno davčno podlago za oblik in tukaj gre za prevzem besedila iz podletelega predloga Evropske komisije. Ta predlog pa ima prednost zajemanja potrošnje tako uvoženih kot lokalno pridelanih proizvodov. O tem je torej vredno razmisliti. Na koncu ne govorim o nečem, kar se bo zgodilo že jutri, ampak čez 5-10 let bi lahko dobili nekakšen sistem, ki ga bomo dopolnili za deležem trenutnih virov na osnovi DDV ali pa bi celo nadomestili to s tem sistemom. Potem pa še zadnji potencijalni vir sredstev, s čimer bom tudi zaključil. To so sankcije ali pa kazni. Na ravni Evropske unije, če države članice kršijo zakonodajo EU, te kazni so seveda že predvidene v proračunu EU, se pravi, proračun EU že črpa določena sredstva iz teh kazni, ampak to lahko vključimo tudi v računovodske metode. To je prav tako vsebovano v našem mnenju, še bolj podrobno pa lahko to obdelamo pri razpravi. Poznaje. Še zadnja pripomba, spoštovani kolegi in kolegice, spoštovani predsedujoči. Mislim, da bi bilo dobro, da se ne bi spuščali po pristojbinah za motorno gorivo in pa uporabo elektrike. Še posebej smo prosili, da se ne spuščamo po tej poti, torej pristojbin za gorivo in za elektrike. Evropska komisija je v preteklosti to že predlagala, to so države članice jasno zavrnile, potrebujemo soglase na svetu in zato mislim, da to ni smiselno. To ni pripeljalo nikamor v preteklosti in mislimo, da se to ne bo dobro končalo tudi v prihodnosti. Zato predlagamo, da teh predlogov ne upoštevamo. Tukaj ne gre za veto, ampak za nekakšen razumen predlog, ki je zapisan tudi v tem mnenju. Hvala. Uh, Hvala lepa sedaj pa poročevalci v senci v imenu političnih skupin. Eh, gospa Daniza socialiste in demokrate. Hvala lepa. Najprej se bom zahvalila Ivo eh, Beleto kot poročevalcu. Tukaj nadomešam Niko, eh, Nika, ki je bil poročevalec v senci za to mnenjo. Želim se v njegovem mnenju opravičiti, torej v imenu kolega Androlakisa. In Reforma sistema EU o lastnih sredstvih je izjemno pomembna, zlasti upoštevajoč bodoča pogajanja o novem večletnem finančnem okvaru in upoštevajoč tudi potrebo potem, da se pokrije prispevek eh, Združenega kraljestva v proračun EU po njihovem izstopom. Mislim, da je ta tekst eh, dobra podlaga za razpravo. Strinjamo se z določenim številom predlogov, o nekaterih se bomo morali še pogovoriti in jih nekoliko ukrepiti. Zlasti je res, da potrebujemo veliko dodatnih vlaga, zato da bomo lahko izpolnili zaveze iz eh, pariškega sporazuma. Zato eh, Nikos eh, Eh, Androulakis podpira predlog za posebne pristojbine za eh, motorni benzin in pa tudi mehanizem na eh, mejah EU, po katerem bi lahko obračunavali pristojbine za vse oblike proizvodov in blaga. On bo tudi sam dal nekaj predlogov sprememb in vsega. Veseli se že dobrega sodelovanja z Ivom in z drugimi poročevalci v Senci. Hvala lepa. Hvala lepa. Ker eh, poročevalca v Senci za IKR e ni, bomo nadaljevali z skupino Alde, Aneli Jetenmaki. Hvala lepa, gospod predsedojoči. In uh, Sedaj ne bom razpravljala o najboljših opcijah, ampak mislim, da bo glavni vir za proračun EU tudi v prihodnje ostal TSE. Strinjam se s poročevalcem, da bi obdavčitev električne energije bila preveč problematična. In to se tudi meni ne zdi najprimernejši vir za lastna eh, sredstva. Potem poročevalec želi tudi analizo skupno sprejetih eh, nacionalnih schem cesninjanja. To bi bilo problematično v tistih državah članicah, kjer so razdalje velike in zlasti za ljudi, ki živijo v oddaljenih državah krajih in kjer ni povezav z cestami in železnico. Na splošno imam nekaj pomislekov v zvezi z predlogi. Zato vsi predlogi, ki so povezani z e, okoljskimi vprašanji, imajo iste probleme. Stroški, mislim, se ne bi enako porazdelili. In uh, to je konec te razprave. Hvala. Thank you very much. Um... Hvala. Pa, mikrofon izključite, prosim. Ali pa pozneje. Eh, sedaj pa gospa Konečna, v imenu Guje. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Samo nekaj besed mi dovolite, zelo na kratko. Želim se zahvaliti gospodu eh, Beleto za pripravo tega besedila. Ko govorimo o prihodnosti, mislim, da bi morali se ozreti tudi v prihodnost in se tudi naučiti česa iz preteklih izkušenj. Zato moramo razmisliti o tem, ali smo res sposobni učinkovito izkoriščati trenutne vire, ki jih imamo. Kaj ti še vedno mislim, da uh, trenutnih lastnih sredstev ne znamo izkoriščati. V prihodnje ne bi smeli ponavljati istih napak. Kaj ti, ko bojo ene države članice še naprej ščititi le svoj trg, čeprav tega ne bi smele in bi morale iz, uh, eh, uporabiti več uh, doma proizvedene industrije. E, pa to še vedno delamo, mi pa nič ne naredimo. Kaj bomo naredili pa v prihodnje? Kako bomo reagirali v prihodnje, če pa že sedaj ne izpolnjujemo določenih nalog, ki bi jih morali? In podpirali bi eh, predlog, da se določena sredstva za ta namen rezervirajo. Prav tako pozdravljamo izjavo poročevalca, ki pravi, da če želimo izkoristiti več sistema ETS in podobne sisteme bi morali ustvariti več eh, dajatov oziroma več eh, obdočitev. Eh, odločili smo se za to cesto, mislim, da ne bi smeli iskati drugih načinov in kombinirati razlih načinov, kar se veliko krat dogaja. Zato podpiramo to, kar je rekel poročevalec. Še ena stvar izporočila. Trenutno nekatere države članice že uporabljajo prihodke iz sistema ETS za zelene proizvode. Zagotoviti moramo, da te države v prihodne ne bodo izgubljale denarje, kajti nekatere države eh, že sedaj zelo natančno spremljajo EU politike in te eh, države utegnejo biti kaznovane v prihodne, zato ker so začele delati nekaj prej kot druge. In paziti moramo, da jim ne bomo vzeli česar, kar je zelo pozitivno in kar že počnejo. Zato bomo v tem smislu oblikovali predloge sprememb in zahvaljujemo se vam za vaše delo in veselimo se že nadaljnega sodelovanja. Pa zelo smo zadovoljni, da se naš odbor ukvarja s tem poročilom. Mislim, da uh, ni treba. Eh, da bi to bilo samo v pristojnosti eh, odbora za proračun. Gospod Ekot ni tukaj za FDD, gospa Pedičini, tudi za ENF ni nikogar. Krasno smo prihranili predsej časa, sedaj pa dajem besedo komisiji. Izvolite komisija. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, da mi omogočate povedati nekaj o tej temi, ki jo je predstavil poročevalec. To je tema, ki je zelo pomembna. Samo nekaj eh, o kontekstu. To je zelo težka tema. Tu se vsi strinjamo in tu je potrebna tudi ratifikacija nacionalnih parlamentov. In že 30 let poskušamo sistem reformirati in sistematično vsa pogajanja propadajo oziroma se končajo z neuspehom. In uh, ko smo predstavljali eh, zadnji večletni finančni eh, okvir, smo poskušali delati drugače v obliki posebnega odbora s tremi poslanci, tremi komisarji in tremi eh, člani, ki bi jih imenoval svet in ki bi skupaj potem eh, pripravili nov, nove predloge. In poskušamo torej delati na ta način in na podlagi naslednjih elementov. Najprej skušamo videti, eh, ka, kakšni so vsi viri proračuna in potem razmišljati o tem, katere projekte dodati. In kaj ti proračun oziroma lasna sredstva, ki financirajo proračun unije, Do sedaj to ni bilo povezano s politiko, s prioritetami ali z dodano vrednostjo. Naš cilj pa je najti eh, dodano vrednost tudi na eh, ravni prejemkov, kajti glede na to, eh, koliko lastnih sredstev bomo dobili v prihodnje, bomo lahko ustrezno oblikovali tudi svoje politike. Torej, odbor dela na tem. In sedaj imamo nekaj kandidatov, ki jih imenujemo Green Basket. Se pravi, da skušamo preučiti vse možnosti na področju eh, transporta in okolja in zato je vaš odbor še toliko bolj pomemben tudi z vidika poročila odbora za proračun. V tej fazi še vedno eh, premišljamo o tem določene teme so bolj izpostavljene, mogoče teme, ki so bile omenjene v eh, nagovoru o stanju Unije ali v sorbonske nagovoru, recimo določenje cen oglika, eh, mogoče na mejah. In to so teme, ki so sedaj postale pomembnejše, kot pa smo vsega pričakovali na začetku. Torej, razmislek te, eh, teče o vseh teh temah in komisija bo svoj predlog predstavila maja 2018. Kaj ti predlogi eh, za prejemke bodo tudi del bodočega večletnega finančnega okvira. Hvala lepa. Razprava. Odpiram razpravo. Hvala, Pavel hvala za vse konstruktivne prispevke, ki so vsi podobni. Nekaj stvari je, o katerih se moramo še pogovoriti, ampak pri glavnih točkah se pa več ali manj strinjamo. Kolega Andro Lakis je govoril o mehanizmu za prilagajanje oglika to eksplicitno omenjamo v točki 9 našega mnenja. Zato se v celoti strinjamo s tem, da se mora tudi komisija pozabavati eh, s tem vprašanjem. Gospa je temaki, zabeležil sem vsi, kar ste rekli o možnih problemih, ki bi jih lahko imeli v zvezi s eh, cestninjanjem. To moramo upoštevati. Naj podarim, naš namen ni ponuditi predlog, ki bi zahteval nove poti zbiranja lastnih sredstev, ampak želimo, da razmišljamo o obstoječih načinih in razmislimo tudi, kako bi eh, ta obstoječa sredstva lahko rezervirali v prihodnje. Eh, gospa Jetermak je omenila tudi električno energijo in pa eh, pogonsko gorivo. Eh, tudi to je zelo občutljivo vprašanje, o tem se moramo še pogovoriti in z vami se strinjamo sto odsotno. Katarina Konečna je govorila o ETS. Oba sodelujeva v pogajanjih o ETS in se več ali manj strinjava res moramo pogledati v preteklost, videti, kaj smo naredili in razmisliti tudi, kako bolj učinkovito uporabiti razpoložljive vire. Pa po, nadaljujmo po tej poti, ne izmišljajmo si novih sistemov, če že imamo obstoječe sisteme. In seveda, držav članic ne smemo kazovati za napore, ki so jih že vložile doslej. To je jasno ta sistem si moramo pogledati. Nacionalni GNI prispevki bi se lahko zmanjšali, tako da se izognemo tem težavam, ki si jih Katarina čisto pravičeno omenila. Hvala lepa tudi komisiji za prispevek. S komisijo tesno sodelujemo in upamo, da bomo s tem nadaljevali že v naslednjih teden dnih. Hvala lepa. Sedemindvajset oktober je rok za vložitev amantmanov. Glasevali bomo v odboru 7. decembra in v odboru za proračun eh, 22. februarja, potem pa eh, marca na plenarnem zasedanju. Sedaj je naslednja točka na dnevnem redu in sicer Evropska strategija za spodbujanje beljakovinskih počin, spodbujanje proizvodne beljakovinskih er, eh, er, eh, počin in stročnic. In imamo poročevalca iz stranke ELS, gospoda Hrveni. Hvala lepa, gospod predsedojoči kolegice in kolegi, govoril bom v svojem maternem jeziku. Tako sem vesel, če lahko govorim v svojem jeziku. Najlepša hvala. To je tema, ki je na našem programu že leta. Evropski parlament je pred šestimi leti sprejel podobno resolucijo, v kateri govorimo o tem, da beljakovinske poljščine eh, predstavljajo samo 3 do 4 odstotke vseh zasejanih poljščin. Po drugi strani pa uvažamo več kot 70 odstotkov potrebnih beljakovinskih poljščin. Evropska unija doslej ni bila sposobna vsega proizvesti dovolj eh, te vrste eh, polščin. Večina jih prihaja iz Južne in Srednje Amerike, tudi v obliki gensko spremenjene soje. Evropa zato potrebuje novo celovito strategijo za beljakovinske polščine, da bomo bolje izkoristili svoje lastne vire, svoje lastne možnosti in da bomo tudi odpravili to neravnovesje in zmanjšali odvisnost od uvoza beljakovinskih poščin zlasti iz Severne Amerike. Evropski državljani zahtevajo eh, beljakovinske poščine, ki ne izhajajo iz GSO, zahtevajo varno hrano in v večini evropskih držav se borimo, da ohranimo svoj način kmetijstva in zato potrebujemo tudi eh, beljakovinske eh, polščine. Eh, zmanjšali moramo odvisno, eh, odvisnost od uvoza in ohraniti svoj način. Brez GSO. Mačarska je že sprejela svojo lastno proteinsko strategijo, če temu lahko tako rečemo, in smo tudi vodilni pri, pri evropski pobudi za beljakovinski sektor. Imamo že standarde za sojo. In na to smo zelo ponosni. 18. julija je bila predstavljena nemško-mačarska eh, pobuda. 18 držav članic je podpisalo Evropsko izjavo o soji, katere namen je ohraniti trajnostno kmetijstvo in eh, spodbujati eh, in spodbujanje proizvodno Eh, proteinskih poljščin oziroma beljakovinskih poljščin. Imam pa nekaj predlogov. To bo tudi v poročilo tega odbora. Torej, pridelava beljakovinskih poljščin gre oprit trajnostnemu kmetijstvu, izboljšuje tudi oglično ravnotežje ter prispeva k diversificiranju ekoekološkim sistemom. Drugič, zmanjšamo lahko uporabo umetnih gnojil za uporabo beljakovinskih polščin. In na tem področju moramo več vlagati v inovacije. Četrti predlog oziroma četrta točka beljakovinske eh, polščine in stročnice prispevajo tudi k bolj zdravi prehrani. In na koncu moramo širiti tudi znanje, moramo tudi vzpostaviti trg, kjer bomo postali konkurenčni s temi vrstami polščin v boju proti uvoženim polščinam. Toliko sem želel povedati na kratko. Thank you, Mr. Reporter. And now, uh, Shadow Reporter. Hvala, sedaj pa v imenu SND gospod Folken. Prosim, izvolite. Ko... Hvala lepa. Kot vidite, nisem formelja, ampak jo zastopam, ker je danes ne more biti tukaj žal. Uh, Gospa Melior pozdravlja osnutek mnenja kolega in se večinoma strinja z njim, vendar pa bo predlagala še manjše spremembe besedila. Nekaj, kar je za njo kritično, je točka 7. pri kateri gre za novo oceno prepovedi uh, uporabe pesticidov na površinah z ekološkim pomenom. To je zelo pomembno v Evropski uniji in zato bi morali, predla, morali predlagana uh, ponovna preučitev ne smi voditi k preklicu prepovedi, kajti potem učinek ne bi bil več dan. Uh, vsa oziroma poročevalka Senci se veseli sodelovanja in vam želi veliko uspeha. Hvala. Hvala tudi vam za EKR. Gospod Dolman, ne? Ajde? Gospa Jetenmake. Drage kolegice in kolege, poročevalcu se želim zahvaliti opravili ste odlično delo, predstavili ste krasen povzetek trenutnega stanja. Pridelava beljakovinski polščin v EU ima več prednosti in prinaša več koristi. To je res velika priložnost in to priložnost bi morali v celoti izkoristiti kajti deficit EU na tem področju je ogromen. Uvažamo približno 70 odstotkov svojih potreb. S tem, ko bomo uh, zmanjšali svojo odvisnost od uvoza beljakovinskih poščin, bomo v svojih rokah imeli več urodi. In tako bomo lahko uh, se posvetili diversifikaciji ekosistema in pomagali svojemu kmetijstvu, da bo postalo bolj trajnostno. To bo imelo tudi pozitivn učinek tako na dohodek kmetov, kot na eh, biotsko raznovrstnost v Evropi. Ampak pot k bolj trajnostni uporabi beljakovin je dolga in ovinkasta. Kaj ti je? pridelava beljakovinskih polščin eh, doma je dosti dražja od eh, uvoza teh istih rastlin oziroma polščin. Ampak, če smo pripravljeni se soočiti s tem izzivom in tudi eh, ravnati v skladu za našo zakonodajo, se bo cela ta slika spremenila. Dolgoročni uspeh za evropske kmete, proizvajalce hrane in pa eh, varstvo potrošnikov zahteva odločno ukrepanje. Sama bi celo pozvala k vzpostavitvi Beljakovinske unije EU. Hvala lepa, poročevalec. Nadaljevali bomo s svojim delom, veliko tega nam še ostaja. Hvala lepa, gospa Jeten Maki. Gospod Flanagan, a je tukaj, a ga kdo nadomešča, zaguje? Ne, gremo naprej. E, zeleni? Hvala lepa, gospod predsedojoči. Govorim v imenu Martina Hauslinga. On se opravičuje za svojo odsotnost. Marton je v bistvu bivši poročevalec za rezolucijo o beljakovinskih poščinah. Ampak skrbi ga, da bi prišlo do še večjega uvoza gensko spremenjene soje. Naša skupina je namreč prepričana, da so izzivi Evrope v tem pogledu ravno v tem, da mora znati spodbujati kmete, da bi začeli eh, gojiti ne gensko spremenjene beljakovinske polščine in da bi se uprli uvozu gensko spremenjene soje. Martin je prepričan tudi, da je ustrezen uh, eh, smotar, uh, eh, ustrezen cilj uh, tega dela spodbujati biotsko raznovrstnost. Z, in da ni uh, cilj samo povečati proizvodno. In zato z vsem srcem podpiramo prepoved uporabe pesticidov na tem področju. Prav tako moramo vedeti, da, da ne bi smeli proizvodne ogrčice opredeliti kot trajnostne za biomaso. Kajti proizvodna za biomaso sama po sebi ni trajnostno. Ta kriterij eh, trajnostnosti je uprašljiv. Čeprav nekatere države eh, članice ne gojijo gensko spremenjene eh, ogrščice, vse eno lahko to pripelje do neželenih okoljskih učinkih. Naše kmete bi morali spodbujati k temu, da bodo uh, gojili oziroma pridelovali svoje eh, lastne proteinske polščine. Morali bi jim tudi uh, finančno pomagali, kajti tako bodo postali bolj neodvisni od uvoza in bodo uh, lahko tudi Eh, bolj eh, spoštovali pravila trajnostnosti pri živinoreji. Potem tu še nekaj, kar ni bilo omenjeno. Če beljakovina dobite iz rastlin, prehran, zmanjšate tudi emisije, ki so posledice pr pridelave oziroma proizvodne mesa. In to je še en eh, razlog, da spodbujamo večjo raznovrstnost na področju trajnostne pridelave beljakovinskih poljščin v EU. Hvala. Gospod Pedicini. Eh, Hvala lepa. Tudi mi bi se želeli zahvaliti poročevalcu za opravljeno delo. prav gotovo eh, so tu očitne prednosti in koristi za potrošnike in kmete. Eh, eh, pridelava beljakovinskih poščin je koristna tudi z okoljskega vidika. Prepoved umetnih nojil tudi podpiramo. Menimo, da je proizvodnja beljakovinskih rastlin zelo pomembna tudi za živinorejo. V Italiji imamo dolgo tradicijo pridelave proteinskih polščinih. Potem gojimo tudi zdravilne rastline in veliko od teh polščin sedaj zaradi intensifikacije kmetijstva izginja in industrijsko kmetijstvo je spremenilo naše tradicije pridelave. 70 odstotkov proteinskih eh, potreb se sedaj pokriva iz izvoza. Krma iz soje se sedaj uporablja in to povzroča nepošteno konkurenco, zato ker je eh, ta proizvodna v drugih državah oziroma v tretjih državah cenejša zaradi prepovedi eh, kemikalij, ki so prepovedane v EU, ampak eh, v končni fa fazi potem vseeno pride do onesnaženja naše eh, prsti s tem uvozom. Zato podpiramo načrt, ki bi ponovno spodbil, spodbudil pridelavo eh, beljakovinskih eh, polščin, ampak te ne bi se smele uporabljati za proizvodnjo biogoriv. Hvala lepa, gospod Miller. In tanki. Gospa predsedujoča, hvala lepa. Pozdravljam to beljakovinsko strategijo v tem poročilu in to še prav posebej, saj Nemčija, torej Bavarska, Avstrija in Mačarska je že v letu 2012 začela z izvajanjem donavske strategije za beljakovinske polščine in prepričala tudi kmete, da ponovno. Uh, pridelujejo beljakovinske polščine. In res je pomembno, da ocenimo, kakšne prednosti so, če pre začetkom setve ne škrupimo z uh, fitosanitarnimi sredstvi. Imamo veliko rastlin, ki lahko ščitijo ostale pridelke in ki tudi vežejo dušik. In beljakovinske polščine niso konkurenčne na polju, če kmet prideluje uh, žito, potem, se pravi pšenico, naprimer, potem ima večje kritje. Zato je tudi težko prepričati kmete. Morda še en. Uh, beseda o živinoreji. Nekateri so to omenili kot veliko pomankljivost. Ena tretjina naših površin so zelenice in na teh eh, se lahko eh, zagotovi samo paša eh, prežvekovalcev in ne moremo tukaj pridelovati soje. Govorimo torej dejansko o poljih in ne o zelenic, zelenih površinah eh, in veseli me, eh, da je bilo pripravljeno takšno poročilo. Hvala. Hvala lepa, gospa Dali. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Čistito na hitro. Eh, mislim, da je to izjemno pomembna strategija za nas, zlasti glede na to, ker je pomen beljakovinskih poljščin postal aktualen eh, v okviru razprave o biogorivih. Prepričani smo, da je to povezano tudi z vprašanjem uvoza in od eh, odvisnosti uvoza k, eh, od uvoza krme. Če bomo povečali proizvodno soje in če bomo eh, povečali tudi druge polščine oziroma količino drugih polčik, mislim, da bomo veliko naredili in to pomeni tudi, da bomo zmanjšali dušik v Eh, atmosferi iz, eh, zmanjšali uporabo umetnih gnojil, povečali biotsko raznolikost in tudi izboljšali eh, proizvodno krme. In to se vse navezuje tudi na biogoriva. Kmetje morajo vedeti, kakšen potencial predstavlja ta strategija. Na ta način bomo lahko namreč spodbudili tudi pridelavo negensko spremenjenih beljakovinskih polščin. Gospa Boga, komisija. Pozdravljeni, hvala predsedujoča, zastopam DG, ki za kmetijstvo pri Evropski komisiji. Rada bi se nakratko odzvala na nedavna pogajanja v zvezi z predlogom Omnibus, kjer smo do, v zvezi z kmetijstvom dosegli sporazum 12. oktobra in komisija navajam potrjuje svoj namen za mm, pregled trenutne situacije v zvezi z beljakovinskimi polščinami eh, in eh, razmišlja o strategiji za beljakovinske polščine v Evropski uniji. Trenutno se pogovarjamo o vsebini in eh, področju veljavnosti takšnega, takšne strategije. Pogovarjamo se tudi z vsemi deležniki, vključno z Evropskim parlamentom in pozdravljamo poročilo odbora za kmetijstvo, v zvezi s to temo, zato da bomo lahko čim bolj uskladili posamezne zamisli in namene samega načrta. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo nazaj poročevalcu, gospodu Olveniju, za njegove zaključne pripombe. Hvala lepa. Hvala za vse vaše pripombe. skušal bom upoštevati vaše argumente in eh, se zahvaljujem za podporo. O dveh točkah se, kot kaže, moramo natančneje pogovarjati, se pravi biogoriva in pa pesticidi. Trenutno ne bi šel v podrobnosti. ampak oboje so pomembne točke. Hvala lepa. Hvala lepa, s tem zaključujemo razpravo. Rok za predloge sprememb je 27. oktober ob 11. 7. decembra pa bomo v našem odboru glasovali. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. ki je predstavitev in označevanje žganih pijač. Uporaba imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil ter zaščiti geografskih označb žganih pijač. Danes bomo obravnavali predloge sprememb za to poročilo in poročevalka je gospa Ajuso. Besedo vam dajem kar takoj. Muchas gracias, presidenta. Yo lo primero que quiero es agradecer. Hvala lepa, predsedujoča. Najprej se želim zahvaliti komisiji za številne sestanke, ki smo jih izvedli, zato da smo lahko dogovorili določene točke. Tudi zahvaljujem se sekretarjatu odbora in pa sodelavci iz moje politične skupine, predvsem asistenski Marti, ki je intenzivno sodelovala pri pripravi tega poročila, ki ni zelo preprosto. Glasovanje pa je predvideno 28.11. Prihodni teden bo potekalo prvo srečanje s poročevalci v senci, danes pa je priložnost za pripombe. Potem bi lahko tudi pripravili kompromisne predloge sprememb. 520 predlogov sprememb smo prejeli, 44 odbor in ta so še zraven, potem eh, pa še nimamo predlogov sprememb odbora za kmetijstvo, to pa zaradi težav z računalniškim sistemom, ki smo ga imeli ta teden. Potem v zvezi s predlogi sprememb za prilogami vem, da je, so bili problemi z njihovo predlogo tudi zaradi eh, težav z računalniškim sistemom. ker potem tudi sistem ni prepoznal določenih prilagoditev v eh, oblikah pisav. Prosim, da sekretarjat to upošteva in prosim kolege, da tudi svoje predloge sprememb preverijo, da res to, kar je sedaj na mizi, ustreza njihovim željam in prosim opozoriti sekretarjat, če je prišlo do kakšnih težav. Mislim, da smo si v politični skupini eh, enotni, da je treba še enkrat omeniti delegirane akte v zvezi s tem. V tem osnutku je treba eh, izvesti prilagoditev političnim spremembam, ki, so, ki izhajajo iz Lizbonske pogodbe. Smo pa zaskrbljeni nad tem, da tukaj prihaja do uh, kratitve pravic Evropskega parlamenta. Uh, In eh, zediniti se moramo glede tega, kateri so tisti temeljni elementi, ki morajo biti zapisani v osnovnem aktu in ki se pa lahko še spreminjajo. V celoti se strinjam za predloge sprememb, ki so bili predloženi v zvezi z pojasnitvijo, da so geografske označbe pri žganih pijačah eh, obvezne tudi pri uvozu v Evropsko unijo. Tu so se tudi trije odbori strinjali v zvezi z ustreznimi predlogi sprememb. Sedaj veljavna ureditev v zvezi oziroma uredba v zvezi z geografskih označb, ki se lahko doda tudi v lokalnem jeziku, če je to predpisano v posamezni državi. Kolegice in kolegi, predložili smo uh, predloge sprememb, kjer smo rekli, da je treba prilagoditi četrti odstavek trenutno veljavnega 14. člena. Uh, Komisija je opozorila, da bi to prišlo potem do eh, nasproti, če to ni navedeno v drugem radnem jeziku. Skušala sem to rešiti v predlogu sprememb in morda lahko komisija kaj več pove na to temo. Potem bodo tudi drugi kolegi bolje obveščeni o tem. Potem smo imeli še druge razprave o geografskih označbah prižganih pijačah na splošno in tu moramo najti rešitev, kajti predlog komisije ni jasen morda bi nam lahko komisija tukaj še dodatno pojasnila. Potem smo imeli še predloge sprememb pri ločevanju med eh, zaščitenim geografskim označbam in pa registriranim označbam. Bi lahko morda komisija tukaj še enkrat eh, pojasnila to um, razliko med registriranimi in zaščitenimi označbami? Kakšna je v tem razlika? In potem etanol, ki se uporablja za žganje, mora priti iz kmetijskega porekla, to je jasno, ampak nekateri kolegi pa pravijo, da se lahko to pridobi tudi iz uh, piva, predvsem kadar eh, se pridobiva brez oziroma izdeluje brezalkoholno pivo, se potem pridobiva na ta račun alkohol. To pa komisija ni upoštevala, ali je kakšen poseben razlog za to, saj tudi eh, pivo kmetijskega porekla in zakaj ne bi mogli alkohol, ki ga potegnete iz piva, um, ne uporabljati. Torej, zakaj ne bi mogli uporabljati tega alkohola? Uh, potem skrbi me tudi zdravje in varstvo potrošnikov, ampak mislim, da v tej uredbi ne moremo urejati varstva zdravja, to je uredba o značevanju. E, tu pa imamo potem druge uredbe, kjer se potem lahko vključi tudi strategija o alkoholu in podobni vidiki. Predlogi sprememb, ki so bili predloženi, so dobra podlaga za izboljšanje osnutka. Z veseljem sem na voljo za dodatna vprašanja in prosim, eh, tudi izrazite svoje mnenje, da lahko pripravimo kompromisne predloge. Hvala lepa, to bomo zares potrebovali pri tolikih eh, predlogih sprememb. Sedaj pa so tukaj namestniki eh, poročevalcev v senci za socialiste gospod Volken. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Še enkrat govorim v imenu kolegice Mijo, ki je danes tukaj ni. Gospa Miljo je z velikim interesom, kot smo pravkar slišali, prebrala več kot 520 predlogov sprememb, ki smo jih prijeli v zvezi s tem, poročilom nekatere celo sama eh, pripravila in kolegica je zelo optimistična, da bomo v prihodnih eh, srečanjih poročevalcev v senci za večino točk lahko dosegli dogovor z veliko večino. Eh, pri trenutni uredbi o eh, žganih pijačah gre predvsem za boljšo kakovost eh, žganih pijač v Evropi in tu bi želel opozoriti na tri točke v imenu gospe Melijo. Eh, so pa bile tudi pravkar že omenjene, torej poročevalko jih je že. Eh, omenila. Najbolj težavna eh, razprava, ki, bo, ki nas tukaj čaka, je bolj tehnična razprava, eh, čeprav večina žganih pijač že dolgo prihaja iz postop, iz uveljavljenih postopkov proizvodnje, pa prihaja do napredka in uh, Eh, novih postopkov in ti novi postopki morajo biti pokriti tudi v tej uredbi o žgani pijačah. Kako pa se to lahko vključi v besedilo ali kako naj se vključi v besedilo, to je treba tukaj še pojasniti in vprašanje je, ali naj se to zgodi z delegiranim aktom ali z izvedbenimi akti ali pa celo z rednim zakonodajnim postopkom. Gospa Meljo eh, se trenutno nagiba k zadnjem, torej k rednemu zakonodajnemu postopku. Proizvodnja žganih pijač eh, ima dolgoletno tradicijo, to ni nekaj eh, novega, kjer bi morali um, eksperimentirati z osnovami. Možne spremembe in prelogiditve opredelitev uh, morajo biti obravnavane sedaj uh, in označevanje žnaganih pijač je jedro same uredbe. Zato tukaj ne sme priti do sprememb brez sodelovanja Evropskega parlamenta. Gospa Meljo torej tu vsekakor predlaga redni zakonodajni postopek. Druga točka je dodajanje sladkorja žganim pijačam. Gospa Meljo želi za uh, nekatere žgane pijače omejiti količino dodanega sladkorja, ki se pač sme uporabljati pri proizvodnji. Uh, določen eh, dodajanje okusa sladkorjem je sanja sprejemljiva, ampak prekomerno dodajanje um, sladkorja pa ne sme biti orodje za skrivanje napak pri proizvodni. Za uh, sadjevce Eh, predlaga 10 gramov sladkorja na liter gotovega proizvoda in ustrezne predloge spremembe tudi že vložila. Gospa Meljo, še tretja točka, eh, se strinja z predlogom v zvezi z geografskimi označbami, ki jih je predložila komisija. Treba je eh, zagotoviti, da zaščitene označbe, ki so bile sedaj v tretjem prilogi, še naprej ostanejo veljavne in tu vidi dodano vrednost za potrošnike in proizvajalce preko novega spletnega registra bi moral biti možen um, neposreden dostop do specifikacij uh, žganih pijač in to je tudi bilo že dopolnjeno za predlogi sprememb. To so te tri točke. Gospa Melja se veseli srečanja z poročevalci v senci v Štrasburgu in je optimistična, da bodo našli skupno rešitev. Uh, Hvala lepa, gospod Matijevski, na domišču gospoda Petra. Ah. <laughs> Thank you, Jamin. And thank you. Thank you. Um, Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalki za delo, rad pa bi dodal nekaj mm, pripomp v imenu svojega kolega, ki ne more biti tukaj. EKR er, eh, je predlagal nekaj tehničnih sprememb v zvezi z to eh, uredbo. Uh, Gre za zaščito tradicionalnih proizvodnih postopkov in preprečevanje prekomernega bremena za proizvajalce. V, na določenih področjih smo eh, predlagali posodobitve in upamo, da bodo to odbor podpiral. Verjamemo, da je treba žgane pijače obravnavati kot pijačo, ki je svoje lasnosti pridobila med eh, postopkom. Eh, to je preprosto dejstvo. Mešanje žganih pijač pomeni, da ne moremo potem navesti nekih eh, označ porekla, če se tukaj mešajo pijači iz različnih regij. Potem želimo zagotoviti, da pri izvozu um, žganih pijač se lahko brez težav označuje z jezikom države izvoza. E, komisija e, naj bi tukaj sprejela delegirane akte samo v izjemnih primerjih. Če želimo še naprej uživati e, dober, v, v, v rezultatih dobrega sektorja žganih pijač, so to uvere, ki jih je treba odpraviti. Zato pripra, odpiramo. Eh, torej zato predlagamo tukaj enostavnejši pristop. Želimo tudi dodatno zaščito za označbo porekla, zato da ne bi. Uh, pri uvozu v Evropo prišlo do zakrivanja porekla. Mislimo, da enotni trg ne uh, naredi dovolj za preprečevanje goljufive trgovine in zato je treba zaščititi, zagotoviti zaščito v skladu z ured, Evropsko uredbo o uh, blagovnih znamkah. Sektor žganih pijač je veliko izgubil na račun uh, lažnih pijač in zato uh, In tukaj je res prišlo do tega, da so lažne pijače prišle na trg brez večjih težav. Potem pa še harmonizacija z kmetijskimi proizvodi. Ne verjamemo v harmonizacije zaradi same harmonizacije. Eh, sektor žganih pijač je predstav, ima posebne lastnosti in izzive in ne, more biti vedno, um, pri, ne morem ga vedno primerjati z drugimi sektori. Veselimo se razprave s kolegi v prihodnih tednih. No, Hvala lepa, gospa Müller. Hvala poročevalki za že sedaj opravljeno delo. Uredba o žganih pijačah tukaj navaja zelo tehnično pravno področje iz. Um, vidika potrošnika mora zagotoviti, da so eh, žgane pijače kakovosti in da potrošnik dobi tak izdelek, kot ga lahko pričakuje glede na etiketo. Iz vidika industrije pa potrebujemo ehm, jasen in dober okvir pravil, eh, kar velja predvsem tudi za sistem. Eh, Označ, geografskih označb, ki ga moramo videti kot neko sporednega z uh, pravili v živilskem sektorju. Tu pa je hudič v detajlu, zato sem zelo vesela, da so bili kolegi pridni in predložili veliko konstruktivnih predlogov sprememb. Te predlogi kažejo, da v zvezi z številnimi temami, kot je novi registr za grafično označevanje lahko zagotovimo boljšo zaščito proti ponarejanju izdelkov eh, in tudi boljšim označevanjem izdelkov za izvoz, gotavljanje izvora. Eh, izdelkov in pa rekla izdelkov eh, in z, tudi z drugimi zadevami lahko najdemo dobre skupne rešitve. Poleg tega pa sem prepričana, da tudi pri drugih odprtih temih, kot je fleksibilnost spreminjanja eh, prilog in pa dajanja sladkorja, lahko najdemo skupni jezik. Veselim se sodelovanja. Pa še pripomba, k malu bomo potrebovali rešitev tudi za navajanje um, prehrambenih vrednosti izdelka. Ampak po mojem mnenju je ta uredba pravi, eh, ni pravi kraj. Treba je najti rešitev za vse alkoholne pijače v okviru uredbe o označevanju uh, živil. Hvala lepa in veselim se srečanja z poročevalci senci prihodnji teden. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospa Bojlan. Chair, um, so hvala, hvala do, za dosedanje prispevke, zahvaljujem se tudi poročevalki za njeno delo. Vemo, je, da je namen uh, tega dela um, prilagoditev novih zakonodaj, se pravi Lizbonski pogodbi, ampak Vseeno pa je treba omeniti, da bi komisija morala tukaj podati boljšo osebino v zvezi z označevanjem alkohola in pa tudi eh, prihrambenih vrednosti eh, in vsebnosti alkohola. In v zvezi s tem tudi potrebujemo predlog. Ampak glede na to, da takšnega zakonodajnega postopka nimamo, smo predložili predlog spremembe pri tem postopku eh, za navajanje eh, Uh, vsebine, torej sestavin in pa njihovih um, prehranskih vrednosti, kajti teh uh, informacij še vedno ni. Komisija pravi, da še ni uh, opredelila nekih jasnih razlogov, zakaj tega še niso predlagali Zato se mi zdi, da bi morali to tukaj uvesti. Eh, predložili smo tudi predloge sprememb v zvezi z eh, vsebnostjo sladkorja. Moramo preprečiti prekomerno vsebnost sladkorja v določenih žganih pijačah. Eh, za dobro potrošnikov je tudi pomembno, da je res to, kar piše na etiketi in natančno in zato me skrbi elektronski registr, ki nadomešča tretjo prilogo in glede tega smo tudi podali predloge eh, sprememb in mislimo, da mora eh, imeti novi spletni registr pravni status in da mu ra, vsebovati tudi vse zahteve v zvezi z označbami, poreklem geografskimi označbami. Registr mora omogočiti neposreden dostop do vseh specifikacij za um, žgane pijače z geografsko označbo. In tudi treba je zagotoviti dostop do drugih specifikacij, zato da se lahko zagotovi eh, skladno z drugimi tehničnimi zahtevami, tudi v zvezi z samim eh, pravopisom. Strinjamo se tudi z zaskrbenost v zvezi z krajem proizvodnje žgane pijače so edinstvene. Eh, in tu je nek zgodov, neko zgodovinsko ozadje, uh, Eh, in treba je zaščititi eh, geografske vidike, ki so povezane tukaj s tradicijo. Veselimo se nadaljnih pogovorov na zasedanju eh, poročevalce v Senci. Hvala lepa. S tem smo zaključili poročevalce v Senci in njihove namestnike in odpiram razpravo za člane in, oziroma za poslance prve gospode Lej. Najlepša hvala, gospa predsedujoča spoštovana poročevalka, spoštovani kolegi. Začetna geografska označba je bistvenega pomena za trgovinsko politiko Evropske unije. Poleg kakovosti, jamca kakovosti, mislim, da tako zagotavljamo tudi položaj kmetijskega sektorja na trgu, vendar pa žal še vedno mislim, da moramo obravnavati nekatere vsebinske elemente od blizu. Najprej zgodovinski vidiki, to je ključen sektor za Evropsko unijo v smislu izvoza predvsem in deležu izvoza. Trenutna urodba 110-2008 za alkoholne proizvode je bila prilagojena Lizbonski pogodbi. Strokovnjaki so to pregledali in Evropska komisija je v svojem predlogu besedila predlagala spremembe, ki se mi zdijo dobrodošle. In sicer naj bi imeli neko novo pravico v smislu izvedbenega akta za unašanje nekaterih vsebinskih sprememb. Dvoje je pomembno, najprej črtanje priloge tri, kjer gre za seznam geografskih označ, potem pa tudi registracija na spletu. Zakaj pa ne bi lahko rekli? Ampak mislim, da bi morala biti Evropska komisija bolj transparentna pri teh registrih, pri teh seznamih. Ne morajo imeti enostavno možnosti, da to vse spremenijo z delegirnimi oziroma izvedbenimi akti. Na to pa še vprašanje prevoda zaščitenih geografskih označb v tiste države članice in uradne jezike, ki nimajo iste abecede kot je naša. Evropska komisija omogoča prevod le na osnovi delegiranega akta, v prejšnji uredbi pa se je to prevajalo sistematično. Mislim, da se mora predlog Evropske komisije omejiti na posodabljanje tega besedila in ga spreminjati čim manj tam, kjer to ni treba. Kljub temu pa seveda so tukaj dobre nekatere nove določbe, s katerimi se okrepi načelu zaščitene geografske označbe. Na tem vprašanju smo delali tudi na odboru Agri, sama sem bila poročevalka, pri tem mnenju prejšnji teden smo o tem glasovali in besedilo podprli za veliko večino kolegov. Soglasno za izjemo enega glasu proti. Prosim, da kolegi iz odbora in vi dobro preučite, kakšno besedilo smo izglasovali na odboru Agri. Tukaj je šlo za uredbo o označbah, pa tudi za tisto besedilo o nekaterih tehničnih vidikih žganih pijač. Tukaj pa se nismo nujno osredotočili na potrošnjo in na uporabnike, kjer gre predvsem za vprašanje pretirane uporabe in potrošnje žganih pijač. Tega pa ni treba mešati. Zahvaljujem se kolegici Ajuso za pripravo kompromisov in za tudi razpravo o kompromisih in tudi za zelo dobro sodelovanje pri tem, da se. Hvala. So Hvala, gospa Zumr. Zumr. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala poročevalci, ki za upravljeno delo lahko se navežem na to, kar je pravkar povedala kolegica na koncu. Od ne more sedaj tukaj vložiti celo vrsto predlog sprememb, ki sploh niso povezani z to tehnično uredbo, o kateri se tukaj pogovarjamo. Ne moremo tukaj nekaj vključevati v zvezi z navajanjem prehranskih vrednosti in sestavin. To sem ne sodi. Včete smo imeli velik posvet v našem parlamentu. Tu gre za druga pravila, ki jih tudi pripravljajo proizvajalci alkoholnih prijač, zato da zadostijo zahtevam Evropske komisije in pripravljajo lasten osnutek za označevanje, gre za neko eh, prostovoljno oziroma samostojno obvezo, ne prostovoljno, ne več samostojno obvezo, ki morajo slediti potem in komisija bo videla, če bo to zadostovalo, drugače pa bodo predlagali zakonodajni akt pri tej temi uredbi o žganih pijačah pa te predloge sprememb eh, nimajo kaj iskati, prosim, da jih zavrnete, ne smemo mešati jabolk in hrušk. Sicer pa prosim za upoštevanje mojih predlogov sprememb in za podporo, nujno potrebujemo predelitev besede eh, združevanja, to ni dovolj um, dobro opredeljeno. E, tudi etanol, ki se uporablja, e, ne, mora biti natančno opredeljen. Torej, ne smemo reči samo, e, da mora biti kmetijskega porekla, ampak tudi iz piva, kajti pivo se ne smatra vedno avtomatično kot e, kmetijski e, proizvod, čeprav pravzaprav to je. E, Mm, ampak pri proizvodni piva nastane veliko alkohola in možno mora biti, da se lahko ta etanol uporablja še naprej tudi za druge alkoholne pijače. Mnenja sem tudi, da bi morala komisija določiti najvišje meje za dodajanje sladkorja v kategorijah žganja, ki je navedeno v drugi prilogi. Eh, in mora pa biti tudi možnost, da proizvajalci lahko um, to navedejo kot eh, nek reklamni argument, da ne dodajajo sladkorja. Tradicionalno označevanje izdelkov, ki ga imamo in v nemško goričem prostoru jih imamo kar nekateri, se morajo ohraniti tukaj imamo naprimer sadi, različne vrste sadjevcev ali pa način pisanja besede liker, deloma gre tukaj za francoski način pisanja in to so tradicionalni uh, pojmi in prosim, da se to lahko ohrani in prosim, da to podprete. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo komisiji. Najprej gospa Lukačov iz Digi za kmetijstvo in geografske označbe. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala tudi poročevalki gospe Ajuzo in pa tudi poročevalki iz odbora za kmetijstvo gospe Deleje. Hvala tudi vsem poročevalcem v Senci in tistim, ki ste prispevali k delu pri tem predlogu komisije. Kot eh, komisija pozdravljamo predloge sprememb, ki so jih predlagali, ki jih je predlagala večina poslancev in poslank. In večina gre v isto smer kot eh, cilji komisije, da se obvlada duje trg žganih pijač kot v preteklosti in da se omogoča rast tega sektorja, ki prinaša pomembno dodano vrednost kmetijstvu in pa tudi nasplošno je pomembno za izdelke z geografsko označbo. Zato ima komisija pomisleke eh, v zvezi z določenimi predlogi poslancev in poslank, da bi tukaj umaknili določena pooblastila za komisije, predvsem tisto v zvezi z kategorijami žganih pijač, ki so v drugi prilogi uredbe. Te pomisleki pa dopolnjujejo tudi pomisleke v zvezi z spremembami tehničnih zahtev, kadar gre za potrebe za namene izvoza, govorimo o 5. in 16. členu uredbe. Če boste omaknili te, ta pooblastila, bo ta uredba izjemno toga. Kot veste, da potem ne bo možna nobena inovacija, torej umestitev inovacij v to uredbo na hiter in učinkovit način kot bi bilo to potrebno. Zato bi, bi, bi zelo pozdravljali, če bi vsaj pooblastila za spreminjanje kategorij uh, pijač in pa tehničnih zahtev za izvoz ohranite. Leta 2008 uh, so bili sprejeti pri trenutno veljavni uredbi, eh, so bile sprejete spremembe, ki so omogočile komisije tudi uvedbo spremem na tem področju. Kar se tiče vaših vprašanj, konkretnih, pa bi začela s tem, da se strinjam s tistimi, ki pravite, da označevanje določb, da določbe v zvezi z označevanjem, ki se nanašajo na prehrambene vrednosti in sestavine, eh, ne sodijo v ta zakonodajni okvir. Kot že rečeno, je komisija sprejela poročilo o teh eh, vprašanjih in to že marca letošnjega leta in je dala sektorju eno leto, da eh, sami določijo zahteve komisija bo to ocenila in če bo ocenila, da je to zadostno ali ne in potem ocenila, ali bo pripravila uh, oceno vplivov in pa zakonodajni predlog. Ta pravila ne sodijo v to uredbo, določene vidike pa ta uredba že tudi pokriva drugače pa je treba vprašanje sestavin vključiti v bolj splošen zakonodajni okvir. Kar se tiče etanola, um, ki mora biti kmetijskega porekla, tukaj je komisija zelo zainteresirana za to, da se ohrani povezava med sektorjem žganih pijač in kmetijstvom. Kmetijstvo tukaj govorim predvsem o izdelkih, ki so v prvi prilogi pivo pa v tej, piva v tej prilogi ni. Pivo je procesiran izdelek in kot tak. In zato se etanola ni dalo uporabljati za proizvodno žganih pijač. Torej, komisija tega ne podpira, da se etanol pridobljen iz piva uporablja za izdelavo žganih pijač, to pa zato, ker bi to ogrozilo tudi uh, etanol pridobljen iz kmetijskih izdelkov. Se pa lahko etanol uporablja za druge, torej pridobljen iz piva lahko uporablja za druge alkoholne pijače. In glede tega so bili tudi predloženi predlogi sprememb. Predlagam, da omejimo pravila o uporabi etanola kmetijskega porekla samo za žgane pijače. Ne pa tudi za druge alkoholne pijače. Torej, če bomo to določbo izključili, potem tudi ne bo določbe, ki bi veljala tudi za druge alkoholne pojače. Potem se bo lahko uporabljal tudi sintetičen alkohol. Zato predlagamo, da se omeji uporabo etanola iz piva za druge alkoholne pijače. Kar pa se tiče prevodov, 13. člen komisija ni proti temu, da se uporabijo eh, prevodi za namen izvoza ta namen je komisija predvidela delegirane akte. ki bi bili vključeni v uredbo komisije. Nismo proti temu, da bi imeli v temeljnem aktu določbo, bi pa preporočila previdnost, kajti prevajanje posameznih delov je že dovoljene tudi pod eh, horizontalnimi pravili v uredbi v zvezi z um, označevanjem živil v uredbi 1169. Ni pa dovoljeno prevajanje uh, imen, ki so v poševni pisavi, ki se jih ne sme prevajati, te, pa prevodov geografskih označb. Um, v Evropi se, ne sme, se to ne sme prevajati pri uh, v izvozu pa se lahko na nalepki doda prevod teh imen in lahko predpročam, da lahko tudi se dodajajo prevodi v jezike, uradne jezike Evropske unije. Kaj teče, bo določba omogočala samo prevode v jezike, eh, ki niso uradni jeziki Evropske unije, bi recimo to preprečilo prevode v španščino za izdelke, ki se izvažajo v Južno Ameriko. Potem pa poreklo 12. člen, predlog komisije je tukaj skušal povezati pravila, ki že obstajajo in ki se že uporabljajo. Ta pravila so pravila carinskega zakonika. To so torej pravila, ki se tako ali tako uporabljajo in v prejšnji uredbi uh, je bila določba v zvezi z krajem proizvodnje. To je bilo zelo previdno formulirano takrat, ni pa imelo pravne veljavnosti, saj je šlo samo za opredelitev, ne pa za določbo, ki bi zahtevala njeno uporabo. Problem pri spreminjanju tega pravila je, da bi imeli dva niza pravila, eden, ki bi veljal v skladu z carinskim zakonikom in eden, ki bi veljal v skladu z uredbo o žganih pijačah. To je samo opozorilo. O tem se lahko razpravljamo, vem, da je tudi svet zainteresiran za to, da se to spremeni, bi pa to verjetno stvarilo določene težave. Kar se tiče dodajanja sladkorja, za izboljšanje okusa nekaterih škanjih pijač, torej tistih iz kategorije 1 do 14 v drugem prilogi uredbe. To so tiste prave žgane pijače. Komisija podpira navedbo najvišjih, najvišje ravni. Mi tega nismo storili, ker je zato potreben dogovor med državami članici, kajti kot veste, ima vsaka država članica svojo zakonodajo ki, eh, v zvezi s tem in ta uredba mora potem tukaj doseči neko harmonizacijo med eh, upravnimi zahtevami posameznih držav članic. V uredbi se lahko določi najvišjo stopnjo dodajanja sladkorja, ki je možno v posamezni državi članici, zato da bi imeli pač neko pravilo, ki velja v celi Evropi. Vsaka država članica pa lahko tudi uvede bolj stroga pravila na nacionalnem teritoriju. So, um... Um, I also have, uh, would like to point out to some. Prav tako bi želela izpostaviti nekatere primere poskusov poenostavitve glede opredelitve mešanic, za katerimi predlogi smo skušali izključiti geografske označbe v povezavi z mešanicami, ampak mislim, da bi na ta način preveč posegli v obstoječe prakse. Veliko mešanih žganih pijač imamo, naprimer, gromad dni. Ta je narejen iz konjaka, ki ima seveda začiteno geografsko označbo, pa tudi iz likerja. Če bi zagotovili takšno izjemo, bi to pomenilo, da bi bil gromrni izključen iz področja uporabe. To bi bilo zelo težavno. Potem pa bi želela pojasniti še nekaj zmede glede poševno označenih formulacij. Če je nekaj označeno v poševnem tisku, to ne pomeni, da to ni potrjeno, ampak tega enostavno ne moremo prevesti. Uporaba izrazov na nacionalnih teritorijih v Nemčiji, likr v angličnji, likr, v Nemčiji bi bilo najbolje, če omogočimo uporabo izraza liker v poševnem, likor v poševnem tisku in pa likor, se pravi, francoske različice v nepoševnem tisku. Se pa lahko o tem pogovorimo bilateralno, če bo treba. Prav tako imamo nekatere pripombe glede mnenja, ki je bilo izglasovano na odboru Agri. mogoče se sklicevati na več žganih pijač. Na osnovi izglasovanih predlogov sprem pa je mogoče, da se sklicujemo le na eno žgano pijačo. In na ta način bi seveda omejili obstoječe prakse in povzročali težave za proizvodnjo obstoječih žganih pijač. Še nekaj pomislekov imamo glede mnenja odbora Agri. Uložen je bil predlog spremembe glede lažne aromatizacije žganih pijač. Evropska komisija prepoveduje lažne arome v vseh žganih pijačah. In to velja tudi za tako imenovana piva z okusom, ki se pojavljajo na trgu, če ne bomo dejali, da morajo alkoholni pijače uporabljati dejansko žganje, potem mislim, da že imajo nekakšno možnost uporabljati umetne arome. In to ni nekaj, kar bi si želeli, to ni naš namen. To je zelo pomembno za kakršnokoli pijačo. Kadarkoli se sklicujemo na žgano pijačo, mora biti ta žgana pijača resnična, ne pa nekaj, kar ima umetno aromo. Evropska komisija predlaga, da za druge, druge živila, torej ne za pijače, da ko imamo sklic na žgano pijačo z okusom, potem je tukaj seveda treba razumeti, da gre za pijače. uporabo umetne arome v primeru, ko gre tukaj za nekatere proizvode, naprimer, ko pečemo torto, seveda uporabimo okus eh, umetnega ruma in nepravega. Zdaj pa bo nadreval še kolega. Najlepša hvala, Kjara. Govoril bom v imenu Kladu Imperija, ki obravnava zakonodaja v celoti. Lotil se bom poglavja o geografskih označbah. Komisija je pri geografskih označbah pozitivno pozdravila številne predloge sprememba. In dovolite mi, da takoj povem, da komisija podpira tiste predloge sprememba, s katerimi naj bi razširili zaščito geografskih označb. Tudi v primeru tistih proizvodov, ki so le v tranzitu skozi carinsko moče Evropske unije. Takšna zaščita trenutno ni zagotovljena za sektor geografskih označb. V primeru alkoholnih pijač pa obstajajo določeni pozivi, da to uvedemo. To pravilo obstaja za karkoli, kar je vključeno v blagovno znamko. Zato Evropska komisija ne vidi nobenega razloga za to, da ne bi odrobili, odobrili te konkretne zaščite tudi alkoholnim pijačam. Tako da bi torej lahko to razširili tudi na geografske označbe. Gospa Ajuso, nas je prosila, da obrazložimo dihotomijo med registriranimi in pa zaščitnimi, zaščitenimi geografskimi označbami. Kakšna je razlika? V sektorju žganih pijač, za razliko od tega, kar obstaja pri vinu, ne ločujemo žganih pijač na dve kategoriji. To torej, je, nimamo zaščitenih geografskih označb in pa registriranih geografskih označb. Prav tako nimamo zaščitene geografske označbe in pa geografske označbe izvora. Pri žganih pijačah imamo le geografske označbe. In to zato, ker je koncept geografskih označb dovolj širok, da zajema vse oblike zaščitenih geografskih označb. Ko v uredbi pravimo oziroma uporabljamo izraz zaščitena geografska označba v povezavi z žganimi pijačami, ne uporabljamo okrešave PGI, ki pomeni zaščitene geografske označbe, saj je to definicija, ki se uporablja za hrano in vino. Želimo povedati le, da je to geografska označba, ki je zaščitena skladno s to uredbo. Torej, zaščita, ki jo uporabljamo za žganje pijače, torej ni skladna za področjem uporabe PGI tega akronima. Tukaj gre le za opis, s čimer opredelimo status geografske označbe. Razumemo, da mora sektor jasno opredeljevati te stvari in da mora ločevati med različnimi kategorijami. Ko govorimo o žgani pijače, pa ne moramo govoriti o PGI-jih, o zaščitenih geografskih označbah v tem smislu, kot se uporablja za hrano in vino. Je pa seveda tukaj nekakšna opisna formulacija zaščita geografskih označb. Namesto, da bi govorili o protected, so zdaj predlagali, da bi govorili o registered, torej registrirane geografske označbe. Pa tudi to se nam ne zdi najboljša rešitev, saj bi potem začeli uporabljati novo označbo oziroma nov akronim. Potem bi začeli govoriti o RGI, torej registrirani geografski označbi v prihodnosti. Rešitev na ta problem, ki je čisto legitimen, je po našem mnenju v spremembi same definicije geografske označbe. To imamo na začetku besedila, v vodnem delu. Rekli bi lahko, da geografske označbe, torej GI, so vse tiste geografske označbe, ki so registrirane in zaščitene v smislu namena te uredbe. In potem vsakeč, ko bi se sklicevali na geografske označbe v kontekstu žganih pijač, ne bi bilo treba več razlagati, ali gre za zaščitene označbe ali gre za registrirane označbe. Že same opredelitve bo jasno, da ko govorimo o geografskih označbah, da so to označbe, ki so v vsakem primeru registrirane in zaščitene. Tukaj gre za tehničen detajl, ampak je to pomembno, z veseljem pa se bomo pogovorili z poslanci tudi bilateralno in to še dodatno pojasnili. Potem pa še predlogi sprememb kar nekaj, jih bomo z veseljem sprejeli. Številni pa so nasprotni zamisliva v zadju te uredbe. Naj na hitro preletim te problematične predloge sprememb. Razvrstil jih bom v dve kategoriji. Po eni strani imamo tiste predloge sprememb, ki so problematični iz pravnih in strukturnih razlogov, ker niso dosledni v razmerju do trenutne zakonodaje prav tako so v nasprotju tudi z mednarodnim zakonodajnim okvirom, ki se uporablja. In ti predlogi sprememb postavljajo pod vprašaj samo logiko v ozadju tega sistema. In to je zaskrbljujoče. Potem pa imamo še drugo kategorijo predlogov sprememb. Ti so pomembni, vendar pa nas to skrbi zaradi tega, ker bi lahko prišlo do zmanjšanja učinkovitosti in transparentnosti sistema, če bi to sprejeli. Teže bi bilo upravljati s tem sistemom. Če se lotimo teh predlogov sprememb po vrsti, predlog spremembe 176 je vezan na predlog spremembe 315. Tam namigujete na to, da bi morali črtati besedo reputation iz opredelitve geografske označbe. Evropska komisija bi vas opomnila, da bi takšna sprememba, sprememba nasprotovala dogovoru TRIPS, to je sporozum svetovne trgovinske organizacije, gre za pravice intelektualne lastnine na področju trgovine. Ta predlog spremembe je torej v nasprotju z sporozumom TRIPS, kar pa je osnova za karkoli že počnemo v povezavi z trgovino geografskimi označbami v mednarodnem pravu. Prav tako to nasprotuje tudi vsemu delu, ki poteka na drugih področjih. To bi pomenilo nekakšno nedoslednost znotraj sistema, prav tako to nasprotuje statusu quo, ki je predviden v trenutnem veljavnem besedilu. V prihodnosti bi na ta način morali razveljaviti tudi geografske označbe, še posebej tiste, ki temeljijo na ugledu, te označbe bi potem avtomatično izginile. In to je predlog spremembe, ki ga bomo težko sprejeli. Na to pa še predlog spremembe. 14. S katerim skušamo odobriti ali naj bi skušali odobriti prošnje pristojnih organov tretjih držav. V osnovi gre v resnici za to, da proizvajalci iz tretjih držav ne bi mogli neposredno vložiti prošnje pri komisiji v uredbi o kmetijskih proizvodih smo ta pristop spremenili. In to potem, ko se je to ogledal odbor Svetovne trgovinske organizacije. O tem so razpravljali zaradi tega, ker standardi STO ne smejo nalagati dodatnega administrativnega bremena na druge. Proizvajalci tretjih držav torej morajo imeti možnost, da se prijavijo neposredno pri Evropski komisiji, ne da bi jim bilo treba postopek upraviti pri nacionalnem pristojnem organu. Na to pa še tretji predlog spremembe. Tudi ta je v nasprotju z besedilom ali pa z namenom besedilem. To je predlog spremembe 338 v povezavi s členom glede ugovora. Gre torej za izračun časovnega obdobja znotraj katerega je mogoče ugovarjati. Tam piše, da je mogoče uporabiti običajno pošto, za ta postopek, ampak od tega smo se odmaknili že davno. Zdaj, kot ta postopek, obravnavamo tudi informacijske sisteme in pa sprejmanje elektronske pošte. Uporabljamo informacijske sisteme za komunikacijo med državami članicami in komisijo. E-Amrozija sistem bomo uporabljali. Ne moramo torej imeti sklica na poštno korespondenco to ne bo več delovalo. Komisija naj bi dobila tudi pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov, to je vezano na tiste odločitve, ki pa pravzaprav ne morejo soditi v delegirane akte. Naprimer, da prilagodimo uredbo za sprejemanjem novih seznamov ali pa sprejemanjem novih imenov, ki jih bomo uvrstili v Seznam tega ne moremo storiti z delegiranim aktom, zato potrebujemo izvedbeni akt. Nasprotujemo torej tudi temu konkretnemu elementu predloga. Enako velja tudi za pristojno za ohranjanje registra. Ohranjanje registra pravzaprav pomeni zmožnost posodabljanja registra, to pomeni, da vnašamo nove GI-je, nove geografske označbe na ta seznam ali počrtamo tiste, ki so bile odstranjene. Potem pa še en zelo pomemben predlog spremembe. Tudi ta bi negativno vplival na izvajanje obstoječega sistema. To je predlog spremembe, ki omenja homonime. Torej, da bi lahko uporabljali homonime tistih imen, ki so že eh, registrirana. Tudi tukaj moramo upoštevati predpis iz sporazuma TRIPS in lahko preberem trenutni standard 110, ta pravi homonim registrirane geografske označbe, ki lahko zavaja potrošnika v prepričanje, da je proizvod registriran na drugem teritoriju, to ni dovoljeno. Predlog 359 predlaga, da naj bi to spremenili in da bi ta registracija bila možna tudi za te homonime. Če predstavim primer, bi to pomenilo, da bi kanadski, kanadsko peniče vino lahko proizvajali na osnovi Rjohe v Argentini. In mislim, da ni možno imeti tak predlog spremembe. Tega ne bo mogoče potrditi. Prosim, da se počasi pripravite na zaključek te intervencije. Hvala. Ja, ja. Bom skušal povzeti, ja. Prav tako je tukaj predlog spremembe, ki predlaga, da naj bi odpravili nadzorne organe. To so nadzorni organi, ki upravljajo inšpekcije glede upoštevanja tehničnih specifikacij ali dejansko upoštevajo te tehnične specifikacije, jih dosegajo. Potem pa še geografske označbe ki jih predlagajo tretje države. Ponavljam, tudi to bi bilo v nasprotju z odločitvijo panela STO. Na osnovi njihove odločitve ni mogoče usilevati dodatnega administrativnega bremena za tretje države. Prav tako bi morali preprečiti ta predlog spremembe, ki onemogoča komisiji, da sprejema nujne postopke ali pa izvaja nujne postopke. Predlog komisije na osnovi subsidijarnosti državam članicam delegira celotni postopek za izvajanje sprememb, vendar pa je treba ta postopek zapisati črno na belem. In predlagani spre, predlog spremembe bi nam to onemogočil. Pa še nekaj predlogov spremembe, ki so prav tako pomembni, na hitro bom to omenil. Najprej predlog spremembe, ki zmanjšuje časovne obdobje za preučitev prošnje namesto da bi imela komisija na voljo 12 mesecev, bi imela ponovem na voljo 6 mesecev. <clears throat> Eh, komisija ustraja pri tem, da potrebuje več časa, da si ogleda te prošnje. Če pa bo Evropska komisija prisiljena delovati znotraj šestih mesecev, potem bo zaradi tega gotovo trpela kakovost analize komisije, ta ne bo več tako poglobljena in tako podrobna kot zdaj. In potem bi morali vi poskrbeti za to, kar je navedeno v uredbi za kmetijske proizvode. Analiza bi se tako na strani komisije osredotočila le na očitne napake, nič več kot to. In če se ugledate predlog 7.3.2.2, je to tam navedeno in komisija to lahko podpre. Potem pa registr mednarodnih sporozumov, zmanjkalo mi je že časa, ne bom se več spuščal v to, dajem vam besedo. No, komisija se je danes vzela veliko več časa kot poslanci. Gospa Ajusa, poročevalka, bo lahko podala še nekaj sklepnih pripomb. Hvala, gospa predsednica. Čisto na kratko bom tole pokomentirala. Dobro je bilo prisluhniti. Evropski komisiji tudi sama sem jim zastavila ta vprašanja, to moram povdariti. Zahvaljujem se tudi vsem poročevalcem v Senci za sodelovanje, prav tako poročevalcem iz odbora Agri, ki so oblikovali to mnenje, žal so nas morali zapustiti. Še naprej se bomo pogovarjali za poročevalci v Senci tekom naslednjega tedna, takrat bomo pripravili tudi kompromisne predloge spremem, posem se lepo zahvaljujem. Najlepša hvala za to razpravo. 28. novembra bomo o tem glasovali na odboru in vi. S tem lahko zaključimo sestanek. 23. oktobra se bomo sestali naslednjič v Strasburu, v Bruslju pa 6. novembra. Najlepša hvala, prijetno popovdne vam želim.